Well, hello everyone. Uh, let's move to the voting session. You, some of you Pozdravljeni, nadaljujemo z glasovanjem. Nekateri ste zamudili zelo zanimivo razpravo o ciljih trajnostnega razvoja. Lahko bi izvedeli, da je bilo vse naše delo v odboru envi za ston, kaj ti podnebnega ukrepanja ni mogoče meriti in se zdi, kot da sploh ne obstaja. Zelo zanimivo, velika škoda. Veliko škode tudi, da nekateri niste bili z nami, da bi slišali, kako, kakšna je bilanca našega dela v petih let v tem odborom. Verjetno bi um, bila to dobra um, podlaga za razmislek. Sedaj pa bomo prišli k glasovanju. Najprej o pobudi, o opraševalcih. Opra Začeli bom s kompromisom ena za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 50 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 49 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejet. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 55 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, zavrnjen. 56 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 63 za, proti, vzdržani, sprejet. 64 za, proti, vzdržani, sprejet. 46, prav, preverjamo 64. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Bi imeli ste prav, veliko, velika večina je glasovala proti, tako da jaz sem uh, storila napako pri presoji rok. Še 65 za, proti vzdržani zavrnjen, 66 za, proti vzdržani sprejet, 67 za, proti vzdržani sprejet, 68 za, proti vzdržani zavrnjen, kompromis 4 za, proti vzdržani sprejet, 73 za, proti vzdržani sprejet, 74 za, proti vzdržani sprejet, vzdržani, zavrnjen, 75 za, proti, vzdržani, zavrnjen, kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejet, 8, 83 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 84 za, proti, vzdržani, sprejet, 85 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 86 za, proti, vzdržani, zavrnjen 87 za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejet 94 za, proti, vzdržani, sprejet 95 za, proti, vzdržani, sprejet 96 za, proti, vzdržani, sprejet 97 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 98 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 99 za, proti, vzdržani, sprejet, 100 za, proti, vzdržani, sprejet, 101 za, proti, vzdržani, sprejet, 102 za, proti, vzdržani, spre, zavrnjen, 103 za, proti, vzdržani, sprejet, 104 za, proti, proti, vzdržani, sprejet, 105 za, proti, vzdržani, sprejet, 106 za, proti, vzdržani, sprejet, 107 za, proti, vzdržani, sprejet, 108 za, proti, vzdržani, sprejet, 109 za, proti, vzdržani. Preverjamo. Preverjamo 109. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 111 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 110 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 112 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 113 za, proti, vzdržani, sprejet. 114 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 115 za, proti, vzdržani, sprejet, 116 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 117 za, proti, vzdržani, sprejet, 101 za, proti, vzdržani, sprejet, 2 za, proti, vzdržani, sprejet, 3 za, proti, vzdržani, sprejet, 3 za, proti, vzdržani, sprejet, 3 za, proti, vzdržani, zavrnjen, štiri za, proti, vzdržani, zavrnjen, pet za, proti, vzdržani, zavrnjen, šest za, proti, vzdržani, zavrnjen, sedem za, proti, vzdržani, sprejet, osem za, proti, vzdržani, sprejet, devet za, proti, vzdržani, sprejet, deset za, proti, vzdržani, sprejet, proti, zdržani, sprejet, 11 za, proti, zdržani, sprejet, 13 za, proti, zdržani, zavrnjen, 12 za, proti, zdržani, zavrnjen, 14 za, proti, zdržani, sprejet, 15 za, proti, zdržani, Preverimo. Preverjamo 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Z razliko dveh glasov. 16 za. Proti. Zdržani. Sprejet. 18 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 19 za. Proti. Zdržani. Bomo preverili. Glasujemo. Jezikovni predlog spremembe je to. Konec glasovanja. Zavrnjen. Z razliko enega glasu. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 17 za, proti, vzdržani, sprejet. 21 za, proti, vzdržani, sprejet. 22 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, zavrnjen 23 za, proti, vzdržani, zavrnjen 24 za, proti, vzdržani, zavrnjen 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen 26 za, proti, vzdržani, zavrnjen 27 za, proti, vzdržani, zavrnjen 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 29 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 30 za, proti, vzdržani, sprejet, 31 za, proti, vzdržani, sprejet, 32 za, proti, vzdržani, sprejet, 33 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 34 za, proti, vzdržani, Preverimo. Preverjamo predlog spremembe 34, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Z razliko dveh glasov 35 za, proti, zdržani, nisem videla je les, ste za, potem je potrjen kompromis 7 za, proti, zdržani, sprejet 42 za, proti vzdržani sprejet, 43 za, proti vzdržani sprejet, 44 za, proti vzdržani zavrnjen. Končno glasovanje, elektronsko glasujemo. Where is the name of the group? What did I do? Oh, tango. I want to say hello to a group of visitors. Pozdravim skupino obiskovalcev. Oh ja, pardon, glasovanje je bilo uh, potrjeno oziroma <laughs> poročilo je bilo potrjeno na glasovanju. Sedaj pa naj pozdravim uh, skupino obiskovalcev iz Hengeloja z nizozemskem. Želimo vam pozdravljati. Uh, toplo dobrodošlico, upam, da vam bodo naše dejavnosti tukaj zanimive in da bo to za vas prijetna izkušnja. Zdaj pa nadaljujemo z glasovanjem. Sedaj bomo glasovali o. Poročilu v, obliku, pred, v obliki predlogov sprememb o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč. Začeli bomo s predlogom spremembe 19 za, proti vzdržani, zavrnjen, 20 za, proti vzdržani, sprejet, 21 za, proti vzdržani, zavrnjen, 22 za, proti vzdržani, zavrnjen, 23 za, proti vzdržani, sprejet, 24 za, proti vzdržani, zavrnjen, 25 za, proti vzdržani, zavrnjen, 26 za, proti vzdržani, zavrnjen, 26 za, proti, vzdržani bomo preverili. Glasujemo. Ste si glasovali? Potem zaključimo oziroma konec glasovanja, sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 29 za, proti, vzdržani, sprejet, 30 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 31 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 32 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 1 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 2 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 3 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 4 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 6 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 6 za, zavrnjen 7 za, proti vzdržani, zavrnjen 8 za, proti vzdržani, zavrnjen 9 za, proti vzdržani, zavrnjen 10 za, proti vzdržani, zavrnjen 11 za, proti vzdržani, zavrnjen 12 za, proti vzdržani, sprejet 13 za, proti vzdržani, zavrnjen 12 za, proti, vzdržani, sprejet, 14 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 15 za, proti, vzdržani, sprejet, 16 za, proti, vzdržani, sprejet, 17 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 18 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa glasujemo še elektronsko za končno mnenje. Glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o predlogu resolucije o omogočanju digitalne preobrazbe zdravstva in zdravstvenega varstva na enotnem digitalnem trgu, krepitev vloge državljanov in oblikovanje bolj zdrave družbe. Začnemo z 32. predlogom spremembe. Za, proti, vzdržani. ELS je za, sprejet. 33 za, proti, vzdržani, sprejet. 34 za, proti, vzdržani, sprejet. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 36 za, proti, vzdržani, sprejet 37 za, proti, vzdržani, sprejet 38 za, proti, vzdržani, sprejet 39 za, proti, vzdržani, zavrnen 40 za, proti, vzdržani, zavrnen 41 za, proti, vzdržani, sprejet 42 za, proti, vzdržani, zavrnen 43 za, proti, vzdržani, sprejet 44 za, proti vzdržani, sprejet 45 za, proti vzdržani, sprejet 46 za, proti vzdržani, sprejet 47 za, proti vzdržani, sprejet 48 za, proti vzdržani, sprejet 49 za, proti vzdržani, sprejet 50 za, proti vzdržani, sprejet 51 za, proti vzdržani, sprejet 52 za, proti vzdržani, zavrnjen 53 za, proti vzdržani, zavrnjen 54 za, proti vzdržani, sprejet 55 za, proti vzdržani, sprejet 56 za, proti vzdržani, sprejet 57 za, proti vzdržani, sprejet 58 za, proti vzdržani, sprejet 58 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 59 za, proti, vzdržani, sprejet, 60 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 61 za, proti, vzdržani, sprejet, 62 za, proti, 6, 62 za, proti, vzdržani. Preverjamo 62, eh, glasujemo. Konec glasovanja sprejet. 63 za, proti vzdržani, sprejet. 64 za, proti vzdržani, sprejet. 65 za, proti vzdržani, sprejet. 66 za, proti. Vzdržani sprejet 67 za, proti vzdržani sprejet 8 in 8. 60 za, proti, zavrnjen, 69 za, proti, vzdržani, sprejet, 70, ne, je brezpredmeten, 71 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 72 za, proti, bomo preverili, 72 za, Preverjamo predlog spremembe 72. Križate se nekako. Konec glasovanja. Sprejeto. 74 za. Proti. Vzdržani zavrnjen. 75 za proti vzdržani sprejet 76 za, proti vzdržani zavrnjen 77 za, proti vzdržani sprejet 78 za, proti vzdržani zavrnjen 79 za, proti vzdržani zavrnjen 80 za, proti vzdržani zavrnjen 81 za, proti vzdržani sprejet 82 za, proti vzdržani sprejet 82 za, proti, vzdržani, sprejet 83 za, proti, vzdržani, sprejet 84 za, proti, vzdržani, zavrnjen 85 za, proti, vzdržani, sprejet 86 za, proti, vzdržani, zavrnjen 87 za, proti, vzdržani, sprejet 88 za, proti, vzdržani, sprejet proti vzdržani sprejet 89 za, proti vzdržani zavrnjen 90 za, proti vzdržani sprejet 91 za, proti vzdržani zavrnjen 92 za, proti vzdržani sprejet 93 za, proti vzdržani sprejet 94 za, proti vzdržani 94 za tukaj imam dvojni V, kar meni, da je omaknjen. Gospod Belet, vaš predlog spremembe je omaknjen. Torej glasujemo o 95. Torej 95 za, proti, vzdržani, sprejet. 96 za, proti, vzdržani, sprejet. 97 za, proti, vzdržani, sprejet. 98 za, proti, vzdržani, sprejet. 99 za, proti, vzdržani, sprejet. 100 za, proti proti, vzdržani, sprejet 101 za, proti, vzdržani, sprejet 102 za, proti, vzdržani, sprejet 103 za, proti, vzdržani, sprejet 104 za, proti, vzdržani, zavrnjen 105 in 106 skupaj za, proti, vzdržani, sprejeta 107 za, proti, vzdržani, sprejet 108 za, proti, vzdržani, sprejet 108 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 109 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 110 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 111 za, proti, vzdržani, sprejet, 112 za, proti, vzdržani, sprejet, 7 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 8 za, proti, vzdržani, sprejet, 9 za, proti, vzdržani, sprejet, 9 za, se pravi, čujem je brezpredmeten 10 za, proti zdržani, zavrnjen 11 za, proti zdržani, sprejet 12 za, proti zdržani, sprejet 13 za, proti zdržani, ELS je za, potem je sprejet 14 za, proti zdržani, sprejet 15 za, proti zdržani, sprejet 15 za, proti, vzdržani, sprejet, 16 za, proti, vzdržani, preverimo. Preverjamo. Predlog so nebe 16. Da vodi zaupan. Bless you. And it's closed. Konec glasovanja. Oh, no. 22 za, 22 proti. Kdo se je vzdržal? Lahko bi pomagalo. No, zavrnjen. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 18 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 19 za, proti, vzdržani, sprejet, 20 za, proti, vzdržani, sprejet, 21 za, proti, vzdržani, sprejet, 22 za, proti, vzdržani, sprejet, 23 za, proti, vzdržani, sprejet, 23 za, proti, Bomo preverili. Preverjamo 23. Glasujemo. Uh, and is closed. Konec glasovanja. Sprejet. 24 za, proti vzdržani, sprejet 25 za, proti vzdržani, zavrnjen 26 za, proti vzdržani, zavrnjen 27 za, proti vzdržani. EKR. Ne vem, ali ste glasovali za ali ne. Ste proti, potem je zavrnjen. 28 za, proti, zdržani, sprejet. 29 za, proti. Preverjamo 29, glasujemo. Oh. I, is, is Konec glasovanja zavrnjen sem se nekoliko zauštela, 30 za, proti, vzdržani, sprejet, 31 za, proti, vzdržani, sprejet, 1 za, proti, vzdržani, sprejet, 2 za, proti, vzdržani, sprejet, 3 za, proti, vzdržani, sprejet, 4 za, proti, vzdržani, sprejet, 5 za, proti, vzdržani, sprejet, 6 za, proti, proti vzdržani sprejet. In sedaj še elektronsko glasovanje v končni resoluciji. Glasujemo. Konec glasovanja. Potrjena. S tem smo zaključili glasovanje. Pred nami imamo še izvajanje pravnih določb in skupne izjave ki omogoča parlamentarni nadzor, imamo izmenjavo mnen, tudi še s komisijo o plivih letalstva, ki niso plivi emisij CO2. Pa še dr. Tedros je z nami o petih, naj vas spomnim, res ustrajam. Pridite in se nam pridružite, da boste prisluhnili o globalnem akcijskem načrtu za zdravstvo organizacije za, Svetovne organizacije za zdravje. Celo koktejl imamo potem še pred durmi. I insist. Thank you very much. Um, Hvala lepa vsem. Gremo na naslednjo točko na dnevnem redu, to je izvajanje pravnih določb in skupna izjava, ki omogoča parlamentarni nadzor nad decentraliziranimi agencijami. Obravnavali bomo osnutek mnenja. Privarjalec mnenja je gospod Belet. Izvolite. Hvala lepa. Oproščam se, ker sem nekoliko zagrljen, sem rahlo prehlajen. Kot veste, odbor AFKO se je poglobil v skupno izjavo in pravne določbe, ki so povezane s tem, ki zadevajo parlamentarni nadzor nad agencijami. To je pomembno vprašanje za naš odbor ker naš odbor ENVI je odgovor, odgovoren za kar pet različnih agencij. Agencija za kemikalije, EKA, um, okoljska agencija, agencija za um, zdravila, potem center za preprečevanje bolezni in uh, tudi uh, Evropska agencija za uh, varno, varnost hrane. In torej parlamentarni nadzor nad temi agencijami je ravno v naši pristojnosti, zato je pomembno, da pripravimo mnenje na to temo in da ga posredujemo kolegom eh, v odboru AFKO. Kolegi iz AFKA so zbrali informacije o tem, kako vsi eh, odbori parlamenta nadzorujejo delovanje teh agencij In eh, dejansko smo s gospodom Šeflinom se, pogo se pogovarjali o tem, jaz sem mu posredoval svoje mnenje in smo analizirali, kako skupna izjava iz leta 2012, torej izpred šestih let, kako ta izjava deluje in um, kako se osredotoča na priporočila o um, morebitni, uh, morebitnem pregledu uh, prav tega uh, nadzora, ki ga izvaja parlament nad uh, zakonodajnimi svežnji, ki jih obdelujo različne agencije, tudi v zvezi z prehransko uh, zakonodajo, kar je povezano recimo s poročilom gospe Zomar. Kolegice in kolegi, predsednica mne, osnutek mnenja odbora Envi se osredotoča na tiste vprašanja, ki so relevantna za naš odbor, ampak tudi na, se osredotočam na nekatere računske vidike. Najprej, ko se pogovarjamo o nadzoru, se je treba osredotočiti na upravljanje, na vodenje in torej na vlogo, ki jo odigravajo uprave teh agencij. Uh, parlament eh, in predstavnik v teh upravah, ki je ključnega pomena ravno pri nadzoru eh, delovanja agencij. Imamo svoje predstavnike eh, za štiri od agencij, z izjemo EFSE, imamo celo po dva predstavnika Evropskega parlamenta, ki sta imenovana v upravnem odboru. To pa ne velja za EFSO, kjer seznam. Eh, članov upravnega odbora sestavi Evropska komisija in eh, ki ga posreduje potem Evropskemu parlamentu. Ampak a, eh, to je tudi vprašanje, ki ga obravnava tudi poročilo ZOMER ravno z področja prehranske industrije, zato da bi bili tudi mi ustrezno zastopani v upravnem odboru EFSE. Tako kot je zapisano tudi v poročilu, ugotavljamo, da v skupni izjavi z leta 2012 ugotavljamo, da ne bi smelo biti zapisano, koliko članov lahko imenuje Evropski parlament. To bi moralo biti prepuščeno eh, ravno v odločanje parlamentu samemu. Poleg te pripombe pa eh, želim izpostaviti, da bi potrebovali neko uravnoteženost na eni strani med nadzorom in na drugi strani pa z eh, samostojnostjo, torej neodvisnostjo, ki jo morajo imeti tudi te agencije. Zato v osnutku mnenja eh, izpostavljam, da predstavniki, ki jih imenuje parlament, imajo pomembno vlogo v upravnem odboru. Hkrati pa menimo, da skupna izjava z leta 2012 ne bi smela nakazati, koliko predstavnikov lahko parlament imenuje v upravni odbor agencije. Potem druga vidik zadeva pa sedež agenciji. Vsi se spominjamo, kaj se je dogodilo z agencijo za zdravile oziroma z bančnim organom, ampak predvsem naj se osredotočim na agencijo za zdravile, ki naj bi se se preselile iz Londona v Amsterdam. Eh, spominjamo se, da parlament ni bil ustrezno vključen v postopek in to je spostavljeno tudi v, eh, mora biti jasno spostavljeno v samem poročilu, zato v mnenju izražamo negodovanje. Eh, poročevalec Lavija je pripravil poročilo ravno tudi o tem. Mi smo nekako prekopirali to, kar je bilo že zelo jasno spostavljeno v tem poročilu in želimo, da bi to bilo ponovno izpostavljeno v poročilu Lavija, ki je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju. Eh, parlament obžaluje, da parlament in ostali predstavniki eh, naših državljanov niso bili ustrezno upoštevani pri eh, odločanju o novem sedežu agencije EMA. To velja torej nasplošno za vse sedeže, tudi za v prihodnje, ko bo prišlo do takih selitev v prihodnje. Ob takih priložnostih je, bi moralo to potekati po eh, rednem zakonodanem postopku, zato da se v celoti upoštevajo vse zakonodajne pristojnosti so zakonodajalcev in torej tudi parlamenta. Torej, eh, postopek, ki je, bil eh, upošte, ki je bil uporabljen pri izboru novega sedeža EME, e, ni bil primiren, ker je parlamentu oduzel določene pristojnosti, onemogočil izvajanje svojih pristojnosti. Eh, če se navežem spet na izjavo iz leta 2012, ugotavljamo, da ta eh, izjava izredno navaja, da ko gre za sedež agencij, eh, ima pristojnosti pri odločanju prav sveta. To piše v izjavi, po drugi strani pa spet ista izjava je en zelo zakonsko eh, oziroma pravno nezavezujoča. In zato parlament meni, da v prihodnje postopek, ki bi se ga morali držati pri odločanju o sedežih um, agencij, uh, bi moral biti drugačen in ne bi smel biti tisti, ki smo se ga posluževali recimo pri izboru novega sedeža EME. E. To je to. Pozivamo tudi komisijo k temu, da, k temu, da upošteva in da do aprila prihodnega leta pripravi poglobljeno analizo o izvajanju skupne izjave in skupnega pristopa, kar zadeva sedež decentraliziranih agencij. Zato, da pridemo do nekega novega dogovora med institucijami, komisijo, parlamentom in svetom v zvezi s tem. Ampak pričakujemo in tukaj morda še enkrat, naj še enkrat ponovim svojo misel. Uh, Naj se navežem na tretjo točko v mnenju, torej pričakujemo vsekakor, da kot so zakonodajalci bomo v celoti upoštevani v vseh postopkih, ki zadevajo selitev sedežav um, agencij. Poročilo Lavija je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju pred nekaj tedni in uh, na to se tudi navezujemo mislim, da je pomembno, da se spomnimo tudi na to, kar gre vedno za vprašanje nadzora nad agencijami. In še tretja točka, torej poleg eh, upravljanja in eh, lokacije in sedeža, naj opozorim tudi na skrižje interesov. To je seveda samo po sebi umevno, ko govorimo o nadzoru in ko govorimo o upravnih odborih. Potem skupna izjava iz leta 2012 je lahko koristno orodje za to, da okrepimo eh, mehanizme za obvladovanje na skriži interesov. Recimo, ko govorimo o tem, kdo v imenu parlamenta zastopa ta organ v upravnem odboru, najprej je treba razčistiti, eh, ali obstajajo eh, pri tej osebi morebitna na skrižja interesa in to, je, in to je treba odpraviti, zato da pač ustrezno uporabimo Um, elemente iz skupne izjave. To je gotovo dobro orodje za to, da izboljšamo to orodje za preprečevanje na skriži interesov, zato da do tega sploh ne bo več prihajalo. Torej, ko govorimo o agencijah, ne moremo mega, mimo tega, da ne spregovorimo tudi o proračunski plati, o večletnem finančnem okviru. To je tudi treba upoštevati v okviru tega mnenja. Eh, izpostavili smo, da ko gre za proračunsko odločanje v zvezi z decentraliziranimi agencijami, je potrebno upoštevati specifiko in delovno obremenitev teh agencij. More biti ni proračunski rezi, ne smejo biti posplošeni ampak morajo upoštevati posamezne značilnosti, kajti taki rezi lahko krepko posežejo v samo delovanje in upravljanje posamezne agencije. Moramo torej razlikovati med njimi. In eh, zato smo tudi to izpostavili v mnenju. In potem se zadnja točka, ki jo želim omeniti, izpostaviti. Draga predsednica, kolegice in kolegi, moramo upoštevati tudi eh, nove eh, prioritete na področju podnebja in vzdržnega razvoja, predvsem, ko gre za posebne agencije predvsem, ko gre za uh, Evropsko okoljsko agencijo. ki je prevzela številne nove pristojnosti v okviru novega večletnega finančnega okvira in torej proračun lahko močno vpliva na njo. Vseh teh pet agencij, ki se jih omenjal, so zelo pomembne, ampak to je še bolj izrazito pri okoljski agenciji. Tako sem v glavnem obnovil glavne elemente, ki sem jih zajel v svojem mnenju in ki ga bomo posredovali kolegom v AFKU in na voljo sem za morebitne pripombe. Hvala. Much, Hvala lepa, Ivo. Uh, gospa Orzan, poročevalka v senci. Hvala lepa, gospa predsednica. Naj eh, čestitam eh, gospodu Beletu za odlično mnenje. Eh, spregovorila bom v imenu kolege, ko gre za vprašanje um, decentraliziranih agencij, predvsem, ko gre za EMO in za EBO. Uh, um, vidimo, da uh, so zelo jasno bili izpostavljene določene težave tudi v povezavi z nadzorom, ki ga mora pri tem izvajati Evropski parlament. Bil je uporabljen določen postopek in eh, prišle, prišlo je do določenih proračunskih odločitev. Ne smemo posegati v demokratičnost uh, postopka odločanja na evropski ravni. Že več mesecev naprej je bilo znano, da se bodo bodo stvari eh, razvile prav tako. Zapisniki so bili že objavljeni junija in eh, potem eh, je prišlo do glasovanja ob koncu leta, ampak nihče ni javno nastopil proti temu. Mislim, da tudi parlament bi moral imeti možnost prej izraziti, prej in jasno protestirati, ampak bolje, bolje pozno kot pa nič. In, Kar pa zadeva Ebo, smo prejeli od sveta nek dopis, v katerem je zapisano, da je šlo za res izjemne okoliščine. Povedano je bilo, da se e, teh postopkov ne bodo več posluževali v prihodnje. Parlament bo moral biti vključen od prvih korakov pri izboru sedežev agencij in če bomo ugotovili, da bomo šli v, v napačno smer, bomo morali se takoj odzvati na to. Načelo geografske zemljepisne uravnotežnosti, ko gre za sedeže novih agencij v novih državah članicah, to ni bilo spoštovano. To je, bil, to je bila težava tudi s Francijo in za nizozemsko, ki že imata sedeže številnih agencij, imamo pa države članice, v katerih sploh ni niti enega sedeža agencije Evropske. Evropske unije. Ne na zadnje, imamo tudi še določene druge eh, vidike, ki jih je treba ustrezno upoštevati eh, ko gre za skupno izjavo. In z velikim zanimanjem bom eh, spremljala to, kar bo počenjala komisija do aprila prihodnje leto. Hvala. Hvala lepa, gospa Riz, izvolite. Hvala lepa, predsednica naš eh, poročevalec v zvezi s to temo, ki se mu pridružujem v zvezi z praktično vsemi temami, ki jih je izpostavil v svojem eh, poročilu, je že ustrajal na eh, vprašanju lokacije, torej sedeža in to je izpostavljeno v točkah 2, 3 in 4. Moramo poštevati tudi izstop Združenega kraljestva, torej Brexit pri vsem tem kajti spopadnemo se z določeno stvarnostjo in z hudimi neustreznim delovanjem agencij. Eh, torej vidimo, da je Evropski parlament bil predstavljen pred že eh, določeno dejstvo, eh, že sprejetimi odločitvami. Imamo poleg sedeža tudi vprašanje vseh zaposlenih pri agencijah, ki se znajdejo sredi teh zapletenih postopkov. In torej, ko gre za EMO in za EBO, mislim, da je to še toliko bolj očitno. In, tukaj imamo besedilo, ki govori o iskrenem in preglednem sodelovanju, eh, ki bi naj bi bilo predvideno med našo eh, institucijo in ostalimi eh, institucijami, ko gre za decentralizirane agencije. Izjava sega v leto 2012, ampak smo nekako morda zanemarili ta vidik in mi sami smo si naredili medvedje uslugo, ker smo bili nepozorni. Naj se navežem na to, kar je povedala kolegica tabor zan, eh, dejansko eh, tudi mi smo nekoliko krivi pri vsem tem. Eh, šlo je za neko napovedano, napovedan poraz, ki ga nismo znali vnaprej napovedati, nismo bili pozorni na nj, ko gre za vprašanje selitve Evropske agencije za zdravila. Torej, osnutek mnenja kolege Beleta ustrezno izpostavlja vse to in zahteva od komisije analizo izvajanja tega vademeka, vakuma eh, med institucijami tja do aprila 2019, zato da bi prišlo do pregleda tega besedila. To je res minimalna rešitev, s katero se lahko eh, zadovoljimo. Do zdaj smo se zadovoljili res za neko, minim, z neko minimalno rešitvijo, zato da bi zaključili eh, pogajanja v zvezi z selitvijo agencijami. Že leta 2014 je prišlo do take banalizacije te izjave. Torej, kaj novega bo pripravila komisija v naslednjih mesecih? se ceha. Kaj, a, eh, morda edino, kar lahko storijo, je to, da popolnoma na novo zapišijo to skupno izjavo in da prisilijo eh, svet, da spoštuje pogodbe in so zakodojavca, to smo mi. A, eh, In eh, torej res ne potrebujemo poglobljenih analiz za vse to. Eh, že smo videli eh, tekom trialoga pri EMI, da pač kako se drugi obnašajo. Pravzaprav tukaj ne gre za to, da poskušamo z, s tem, da omahujemo in pač nekako potem skušamo prihraniti čas, ampak moramo stvari popolnoma spremeniti. Torej, osnova je odlična, ta osnova, ki jo je pripravil kolega B let, ampak upamo, da vse to ne bo bo samo mrtva črtka, eh, kaj ti, dokler svet ne bo pripravljen spoštovati pogodbo, potem si bomo morali mi prizadevati za to. Hvala. Much, sure. Hvala lepa. Prepričana sem, tukaj imamo tudi belgijske kolege in mislim, da bomo morali nekako pokazati mišice. Eh, to sta povedali dve eh, kolegici, torej nekako pač eh, ženska plat medalje, ampak vse to je treba upoštevati. Hvala lepa, zdaj pa je gospa Groset zaprosila za besedo. Hvala lepa, predsednica. Naj povdarim, da soglašam z kolegom Beletom glede vsega, kar je povedal v zvezi z upravljanjem in vodenjem, kar pa zadeva primer selitve Evropske agencije za zdravila, kar nas pobliže zanima. Je res, da nas je postopek nekoliko presenetil, imamo pa občutek, da je prišlo do nekega dogovarjanja in barantanja med državami članicami in parlament je pač ugotovil, da bi moralo moral tudi dati slišati svoj glas, ampak to je bilo prepozno. In eh, to je seveda obžalovanja vredno, ampak moramo biti pozorni na to v prihodnje. V splošnem potrebujemo več preglednosti in več organiziranosti, ko gre za postopke določanja lokacij sedežev eh, agencij. Ne soglašam s tistimi, ki so govorili o eh, zemljepisni porazdelitvi sedežev. Mislim, da to problem ne tiči v tem. Potrebujemo pa jasne merila, dobro opredeljene, vnaprej opredeljene načine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 Eh, moramo eh, upoštevati potrebe služb, specifiko agencij in to ne na podlagi barantanja med državami članicami. Mislim, da moramo predeliti jasna eh, merila od vsega začetka in potem zemljepisna porazdelitev morda ni nujno najboljša, najboljše načelo, najboljše merilo. Mislim, da moramo sprejeti odločitve v interesu celotne unije in ne pa samo ob upoštevanju medvladnega načela. Torej, demokratičnost teh agencij je seveda ključni element. Število agencij se je povečalo, njihove pristojnosti in odgovornosti se e, povečujejo in e, torej kljub temu pa morajo biti e, demokratično odgovorne. In torej pri vsem tem parlament mora odigrati svoj, svojo nadzorno vlogo ob najboljših pogojih in torej je prav zato, seveda vemo, da imajo zelo pomembna strokovna znanja, ampak samo na tak način bomo ponovno pridobili zaupanje naših sodržavljanov, kajti nažalost pri številnih agencijah zaupanje sodržavljanov je res zelo omejeno in beleži kar nekaj primankljaja. Hvala lepa. Hvala, gospa Grostet. Še kdo želi spregovoriti na to temo? Če ni nikogar, ki uh, želi uh, spregovoriti, bomo predali besedo komisiji gospodu Klausu. Izvolite. You, Hvala, gospa eh, predsednica. Naj se odzovem na nekatere točke, ki jih je izpostavil pripravljalec mnenja oziroma člani tega odbora, članice. Uh, To je kratka splošna pripomba strani komisije. Komisija je prepričana, da skupni pristop eh, predstavlja primeren okvir za eh, usmerjanje agencij v splošna. Torej, eh, ne potrebujemo popolne preobrazbe tega skupnega pristopa. Kar pa eh, zadeva eh, parlamentarni nadzor nad agencijami in vprašanje eh, o tem, kako naj bo ustrezno parlament zastopan, sistematično zastopan v upravnih odborih agencij. Naj vas opozorimo na to, da, mm, dan danes, da, da je dan danes da parlament dan danes razpolaga številnimi orodi za izvajanje učinkovitega in uspešnega nadzora nad agencijami. Naj začnemo z proračunskim postopkom, ampak a, toliko bolj tudi s postopkom razrešnica. Parlament lahko a, v katerem koli trenutku lahko povabi Eh, direktorje eh, agencij na eh, pogovor v odborih in tudi skupni pristop sicer je bil omenjen in res je, da omogoča parlamentu to, da je zastopan v upravnem odboru določene agencije, ampak ukolikor je to potrebno, povdarjam. Kaj to pomeni? ta, kolikor je to potrebno. Eh, torej, to recimo eh, je bilo ugotovljeno, da je potrebno pri, eh, pri Evropskem patentnem uradu v Alicanteju, kjer dejansko parlament mora izvajati svoj nadzor, ker se pri tem organu ne podeljuje razrešnice. In uh, sicer ste jim že večkrat izrazili svoje mnenje, podali svoje pripombe glede recimo selitve sedežev EME in EBE. V zvezi s tem naj dodam, da eh, je komisija zadovoljna s tem, da imamo zdaj popolno pravno jasnost, uh, ko gre za vprašanje teh dveh agencij. Komisija se zaveda tega, da parlament eh, se še vedno poglablja v to, kako je vse eh, postopek eh, potekal. Torej, ko gre za tudi izvajanje skupnega pristopa mm, in ko gre za pripravo neke analize tja do aprila prihodnega leta, glede tega nekateri so rekli, da je to neke vrste prikaz tega, kar je bilo storjeno doslej pravzaprav ni nikakršnega spora med parlamentom in svetom. Svet meni vsekakor, da je to še vedno pretežno v njihovi pristojnosti. Torej, to ni problem, ki, pri katerem bi bila sodeležena komisija, to je bolj vprašanje odnosov med parlamentom in svetom. Ko gre za vprašanje noskrižnega interesa, pa naj povem naslednje. Komisija zdaj pregleduje um, okvirno finančno uredbo, uh, to je finančni okvir za delovanje agencij. Komisija del je eh, delila ta osnutek besedila s parlamentom. Parlamentom je imel v pogled v to, kar bo uh, komisija v kratkem sprejela v obliki delegiranega akta. Del uh, tega pregleda bo ravno od čim večje odpravljanje na skriži interesov s tem, da razširimo ustrezna pravila na vse upravne odločitve odbore, agencij in eh, celo bi presegli to, recimo, ko gre za za agencije, ki eh, zagotavljajo tudi storitve zunanjim strankam, kot so naprimer eh, gospodarski subjekti. In zadnja stvar, povezana s proračunom in z vprašanjem ustreznih finančnih sredstev, ki naj bodo na voljo za te agencije, torej pogajalci Ehm, se o tem eh, pogajajo v okviru novega finančnega, eh, večletnega finančnega okvira. Potrebno bo določiti ovojnico za agencije, pri tem eh, želimo se držati stabilnosti v nominalnem smislu in ob upoštevanju tudi razpoložljivosti do leta 2020. Imamo tudi posebno specifiko, ki jo je treba upoštevati, ko gre recimo za nove naloge, ki so bile na novo dodeljene agencijam eh, za novo zakonodajo, ki se sprejema. In torej pri tem seveda eh, bo potrebno v določeni meri diferencirati ta finančna sredstva. Ampak tako kot se je zgodilo v prejšnjem večletnem finančnem okviru, ne bomo eh, pač a, eh, tokrat predlagali enega enotnega pula in torej to je m, finančnega torej, a, eh, pula in to je morda dobra novica, ko gre za vprašanje financiranja agencije. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa se vračamo k eh, pripravljalcu mnenja, gospodu Biletu, za zaključne pripombe, ugotovitve. Hvala predsednice, zahvaljujemo se komisiji in seveda kolegom in kolegicam. Naj povzamem in naj povem, da sicer obstaja široko soglasje okrog osnovnih a, eh, misli, ki so zajete v tem mnenju. Tudi soglašamo z AFKOM, soglašamo glede vprašanja lokacije, ko gre za EBO in EMO in menimo, da ne bi smeli tega postopka ponovno uporabljati eh, tudi v prihodnje, tako kot je povedala tudi gospa Borzan eh, oziroma gospa Grostet, pri čemer je treba razpolagati z vnaprej z ustreznimi merili, zato da se eh, izognemo temu, da bi spet ponavljali to situacijo, ki smo ji bili priča v preteklosti, ko smo pač morali odločati s tem, da smo v zrak vrgli kovanec. In Eh, potem, ko gre za vprašanje skupnega, skupne izjave, ki jo je potrebno ponovno zapisati, eh, mislim, da lahko rečem, da soglašam s tem, kar je povedala kolegica. Ne gre samo za to, da nekoliko prilagodimo, ampak moramo jo celot, v celoti spremeniti, torej moramo nekako pokazati eh, svojo odločnost. In kolegi so tudi omenjali neko poglobljeno analizo, ki bi jo potrebovali na strani komisije. In seveda tukaj gre tudi za vprašanje odnosov med parlamentom in svetom. Eh, obstajajo različna pričakovanja, ta analiza naj bi bila pripravljena tja do aprila naslednje leto. Seveda svet misli, da eh, je pač je. Eh, so vsi postopki eh, pretežno v pristojnosti, v njihovi pristojnosti in eh, češ, da naj bi to izhajalo iz skupne izjave, ampak mi pa ustrajamo na tem, da um, pač uh, pričakujemo določeno uh, večjo ambicioznost strani komisije, ko bo pripravljala to poglobljeno analizo. To so glavni elementi, ki se jim želijo izpostaviti z zanimanjem. Pričakujem uh, predloge od kolegov in poročevalcev v senci. Mislim, da je v našem interesu interesu to, da imamo čim širši uh, dogovor, zato da bo jasno vsem, ne samo kolegom v AFKO, ampak tudi v drugih institucijah, kateri je naše stališče, zato da bomo res pokazali mišice. Hvala. Hvala lepa vsem vam. Hvala lepa vsem, ki ste prispevali k tej razpravi. Rok za vložitev predlogu sprememb je 20. november ob 11. Uh, 21. ali 22. januarja pa bomo glasovali eh, o, o tem mnenju na odboru. Zdaj pa prejdimo k naslednji točki na dnevnem redu. To smo dodali eh, na dnevni red na zahtevo zelenih. Izmenjava mnen s komisijo o vplivih letalstva, ki niso vplivi emisij CO2. Ob oboštevanju, da bo komisija predstavila pred letom, pred 1. januarjem 2020 poročilo o tem, kako vplivajo ti pač, vplivi na civilno letalstvo. Uredba iz, eh, 2392 eh, iz leta 2017. Uh, eh, govori o teh vplivih v 13. členu, zato bomo sedaj prisluhnili razlagi oziroma uh, pripombam in komentarjem komisije. Potem pa vas bom prosila, da prispevate k razpravi s svojimi pogledi. V imenu komisije imamo tu gospodja Zapolito. Uh, izvolite besedo thank you very much. Allow me to start by introducing myself. I am Flor Díaz-Pulido, the aviation- Hvala lepa. Sem vodja enote v GD Move. Pred nekaj meseci so me imenovali za vodjo enote, tako da sem prvič tukaj. Imam zadovoljstvo, da spregovorim tukaj v odboru ENVI in veselim se vašega, veselim se sodelovanja z vami v prihodnosti sem pa pris, pristojna za zadeve, ki so povezane z letalstvom in podnebjem. Včeraj smo prisluhnili našemu komisarju, torej naj prisluhnem in naj povem, da smo govorili tudi o tem, da imamo zelo visoke ambicije, kar se tiče prometa in kar se tiče zračnega prometa. Od leta 2012 so vključene v naše misije tudi iz letarskega prometa in tudi zelo torej, pritiskamo, da bi dosegli pravila tudi na globalni ravni. Vemo, da so emisije CO2 že v višini 2 do 3 odstotka globalnih emisij CO2, to samo v letarstvu zaradi človeških dejavnosti, vendar pa vemo, da Emisije CO2 niso edine emisije, ki imajo podnebni vpliv. Tudi emisije, ki ne prihajajo zaradi CO2, torej NOx, dušikovi oksidi, lahko menimo tudi žveplo dioksid, pa tudi oblake cirus, kontrele ali pa tudi prašne delce. Veliko je torej emisij, ki ne prihajajo zaradi CO2 in si zaslužijo pozornost Evropske unije. Kot sem dejala, emisije CO2 predstavljajo 2-3 odstotke globalnih emisij. Ne pozabimo, da so emisije NOx iz zračnega premeta take, da predstavljajo 7 odstotni delež. Torej je potrebno se tega tudi lotiti in jih upoštevati. Vemo, da po CO2 in po NOx imamo tudi kondenzacijske sledove in oblake cirus kot nadaljni največji vpliv na podnebne zadeve. Vendar pa z razliko od emisij CO2 je raven za te ne CO2 emisije na podnebje nekaj, kar še nismo prav veliko preuročili. Veliko je še negotovosti govorimo o negotovosti, tukaj govorimo tako o obsegu vpliva, pa tudi do, o celotnem vplivu letalstva z tega področja na emisije CO2. To je še prej cej negotovo. Še bolj negotovo pa je, ko govorimo o podnebnih spremembah kondenzacijskih sledov in oblaku cirosov in oblaku na splošno. Oblaku nasplošno. Ja. Torej, tudi kar se tiče noksov, tukaj še vedno ne vemo točno, kakšno je stanje. Vemo, da lahko zagotovimo zniževanje noksov in CO2. S kondenzacijskimi sledovi pa si želimo leteti najbolj učinkovito, da bi zmanjšali emisije CO2. In da bi tudi bilo čim manj teh sledov. Dokazi kažejo, da so do, eh, posledice teh sledov kratkoročne, CO2 pa ostaja zelo dolgo. Zato je naprimer težko priporočati da sploh ne bi imeli kontinentacijskih sledov. Vemo, da se tudi letalski promet trudi izboljšati razmere. Na tem področju so največje emisije dušikovi oksidi, volatilni snovi in prašni delci. Ampak še vedno je težko ugotoviti, kaj resnično lahko pripišemo lokalnemu zračnemu prometu zelo malo je študij, ki so skušale ugotavljati vpliv emisij zračnega prometa na globalni ravni, tudi preletine, naprimer, na visoki ravni, na visoki višini. IKO regulira že skoraj da vse emisije z vplivom na podnebje. 2017 so bili sprejeti zadnji standardi v IKAO in bodo veljavni od 1. januarja 2020. Pokrivajo pa tako emisije CO2 v letalskem prometu, pa tudi neolantine praš delce koncentracijo mase. To je že bilo prevedeno v evropsko zakonodajo. To ste sprejeli skupaj s svetom septembra. To je postalo veljavno septembra letos kolegi pa še vedno delajo na podlagi drugih standardov, tako za nevolatilne prašne delce. In to temelji na emisijah pri vzletu in pristanku. Če bo vse tekel tako, kot mora, se bomo o tem odločili v IKAJU naslednje leto. Kot ste omenili že prej, ima komisarka obvezo, da pa na poročilo do začetka 2020 o prih letalcev, ki niso prijevi emisij CO2, lahko zagotovim, da komisija že počne vse, da izpolni to obvezo. To poročilo pa bi naj spremljal, če bo potrebno predlog, kako se kar najbolje lotiti teh učinkov, kot je zahtevano v direktivi. Če mi dovolite, se bom tu ustavila za vodno predstavitev, sedaj pa čakam na vaše vprašanje. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Kdo želi spregovoriti? Dobro, smo si zapisali gospod Lize. Prosim. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa predstavnici komisije. Malo sem nevoljen, da se da je nekdo iz GD mu prišel k nam, kajti zakonodaja je bila pripravljena z GD klima in gre za torej, tudi zaščito podnebja. Torej, mene zanima, kdo pripravlja to poročilo. To bi pravzaprav moral biti GD, ki je tudi se ukvarjal z zakonodajo. V zakonodaji 2008, sem bil poročevalec, smo že dali rogo komisiji. In malo sem znemiren, ko govorimo vedno znova le o tem, da ni dovolj znanstvenih dognanj. Kaj si komisija od 2008 do danes ni prizadevala pridobiti več znanstvenih podatkov, to je pač vprašanje, verodostojnosti. Če pravimo, da smo vodilni glede podnebnih sprememb, po desetih letih pa smo pravzaprav točno tam, kjer smo že bili, torej leta 2008. To torej ni tema, kjer lahko še desetletja prespimo, kar se tiče varovanja podnebja. Tukaj moramo ukrepati in veliko industrijskih panog v EU se mora zelo truditi, ker smo zelo strogi pri trgovini z emisijami. Tako da ne bom vesel, če bomo v 2020 imeli enak rezultat kot 2008, da ni dovolj podatkov. Tudi pri ne 100-odstotni podatkovni bazi lahko gotovo že kaj ugotovimo, da obstajajo določeni učinki. To se mi zdi nesporno, morda jih ne moramo kvantificirati. Lahko pa podamo predlog, ki bi bil spodnem področju marže različnih analiz, da pa sploh ničesar nimamo, to se mi zdi pa neustrezno. Hvala lepa, gospod Eichhout. Hvala lepa komisiji za prispevek. Zabeležil sem si vsaj, da bo komisija pred 1. januarjem 2020 pripravila poročilo, ampak želimo vedeti nekaj več o točkah, kjer je parlament želel več katere potencijalne ukrepe lahko pričakujemo. Časa ni prav veliko in nekako se mi zdi, da tukaj komisija okleva. Ne vem pa zakaj. Morda najprej, kar se tiče tega, ki je znanost. Res je. Nekatere od teh kratkoživih snovi vpliv na okolje ni tako hud kot je vpliv molekule CO2. Vendar pa jasno je, da vpliv je. In letalstvo pomembno prispeva k temu. To so dejstva, ki so nesporna, ponoma nesporna. Torej, komisija ne govori o tem, da želimo stotstotno vedeti, kakšni so vplivi oblakov cirosov. Tudi na višjih višinah. In da se bo dostali na višjih ravneh in da moramo glede tega nekaj storiti. Priporočil bi, da, komisi, da si komisija prebere novo poročilo IPCC e o 1,5 stopine Celzija. Da, to je podnebni panel za ne. Tam je poseben oddelek o kratkoživih snoveh in če se ne bomo lotili tega, potem ne bomo dosegli cilja 1,5 stopinja. Torej, Ne more biti tako, da bomo čez dva tedna dobili od komisije dolgoročno strategijo o podnebju, kjer bomo govorili o 1,5 stopinje, istočasno pa bomo popustili, kar se tiče kratkoobstojnih plinov. Če se ne bomo lotili teh kratkoobstojnih snovi, potem lahko pozabite na 1,5 stopinje. Tako da moramo nekaj storiti. In mislim, da je veliko pomembneje, da ločimo različno vprašanje. Sedaj vse v eni košarci, kratkoobstojni plini, vendar pa gre tudi za drugo. Imeli smo študijo 2008, ki že podaja priporočila, pravi, da moramo seveda govoriti o dušikovih oksidih tudi glede na razdaljeno daljnost. To je že takrat, 2008, pa se nič ni zgodilo, sedaj spet sprašujemo in niste to niti omenili. Ste pa baj to poročili, kaj boste storili s temi priporočili, kajti sedaj vse je vse samo še bolj nojno. In to je za NOX kar se tiče učinka cirusov in kemtrelo, da, seveda, vemo, da obstaja nekaj resno vprašanje, ki se otvorijo cirusi in to, temu bi se lahko izognili. Kaj bo komisija predlagala glede teh specifičnih ukrepov, to bi radi vedeli. Potem pa, kar se tiče majhnih delčkov, tukaj vemo, da bodo ključni standardi za kerozin in za motorje. Boste nadaljevali s tem, torej rad bi slišal več o konkretnih ukrepih glede različnih snovi, kajti vemo, da to vpliv ima, ne želim pa slišati, da bomo čakali na znanost, dokler bomo vedeli točno, kak je učinek, ker potem bomo čakali predolgo in potem lahko pozabimo na 1,5 stopine, kot je razloženo v poročilu. Kot je dejal Peter Lize, poročilo smo imeli že 2008, deset let ste imeli. Hvala lepa, sedaj pa gospa Jutelant. Uh, hvala lepa, hvala lepa komisiji, da ste tukaj, hvala lepa, da ste to predstavili. Tudi sama sem vesela, ko slišim, da je bila podana obljuba odboru Envi, da bomo študijo o vplivih letalstva, ki niso vplivi emisij CO2, dobili, da boste storili, kar ste obljubili na začetku 2020. Ampak moram tudi povedati v imenu moje skupine, isto kot kolega, da me zelo skrbi, da ne slišimo več o delu komisije. Kaj ti deset let je že od leta 2008, direktiva ETS, že takrat je bilo zapisano, da bomo se morali lotiti vseh plivov letalstva, koliko se le da. Prav tako pa sedaj vidimo z nedavnim opozorilom IPCC, kako pomembno je, da resnično izpolnimo naše zaveze iz Pariza in da seveda vključimo vse emisije, ki bodo prispevale segrevanju. vplivi letalstva, ki niso vplivi emisije CO2, so pomembni tudi kratkoobstavne snovi. Zakaj komisija torej ni ukrepala in kako je možno, da nimate posvetovalnega procesa s strokovnjaki, znanstveniki, vsemi akterji? To delo bo zahtevalo veliko časa. In to ni resen način, kako se lotevati zadev. Zakaj torej ne. Vidimo tudi, kateri GD na komisiji je odgovoren za to. To je zelo nejasno. In tukaj se strinjam s kolegoma v Envi, da to ni resno. Torej, kljub temu, da smo dobili nekaj obljub z vaše strani, bi si želeli še veliko več in radi bi, da se delo začne. Hvala lepa. Sedaj pa vračam besedo komisiji. Prosim. Please. Hvala lepa za to vprašanje, hvala lepa, da ste nam spet dali besedo. Naj vam zagotovim, vsem poslankam in poslancem, da je komisija ena institucija, govorimo enotno, ko sem tukaj, kot GDMOV, imam kolege iz GDKLIM, ki sedijo tukaj, tukaj zraven mene in tesno sodelujemo. Tesno sodelujemo in to tesno sodelovanje se vsak dan izboljšuje. Tako da se ne bojte, da je GD move. Vodilen pri tem, to ne pomeni, da GD Klim ni vključen v to delo, da bodo izključeni iz našega dela. Ne, ravno nasprotno. Nadalje. Razumem da gre za vprašanje verodostojnosti in da komisija ni poročala od 2008. Vendar pa to ne pomeni, da je komisija sedela križem v rok in ni nič počela. Najprej imamo okoljska poročila, ki jih sedaj komisija izdaja s okoljskim observatorijem in EASO. Zadnji je bil podan 2016, delamo sedaj trdo na naslednjem, ki bi naj bil zdaj naslednje leto. In tam boste potem imeli poročila o NOX-u, o delčkih, o žveplovem dioksidu. Imeli bomo poročilo o vsem. To bo trend v prihodnosti. In potem nadalje, poleg poročila, imamo meritve, sodelujemo z IKAOM in z EASO zato da bi razvili, kot sem že omenila, potrebne standarde za lotevanje, za ukvarjanje s vsemi temi vprašanji. In veste, da pripravljamo tudi bolj trajnostna goriva, ki bodo znižali, znižali tako PM delce kot NOX-e, ne samo CO2. In veste, da pri enotnem evropskem nebu skušamo zagoditi enotne ukrepe, da bomo leteli na bolj učinkovit način in emisije NOx so se povečale, to vemo. Ampak ne zato, ker se tehnologija ni izboljšala, ker se letalstvo ni trudilo, to je zato, ker žal je vedno več letov in ne zmoremo tako hitro zniževati emisij. Tukaj gre seveda tudi za rast, za poslovanje, delovna mesta, vse to je potrebno upoštevati. Ne pravim pa, da podnebna vprašanja niso ključnega pomena za komisijo. Pravim samo, da moramo se včasih soočiti tudi z resničnostjo. Tudi če tehnologija napreduje, to morda včasih ni dovolj. Naj omenim še druge pobude. Veste, da s pobudo čisto ne bo. Skušamo zagotoviti, da bodo vse raziskave, ki pomagajo pri naših operacijah in pri izboljšavi tehnologije, pridajo na trg, kar se da hitro tako da komisija, tako glede klim, glede okolja, ne samo mi dva, celotna komisija je zavezana izboljšanju naše uspešnosti na področju podnebnih sprememb. Počnemo, kar je v naši moči. Poročilo bo na razpolago čez leto dni. Vem, nekateri bi si želeli odgovor že danes. Žal, kaj več povedati ne morem potrebno je pripraviti poročilo, združiti vse. Veliko je raziskav, ne samo v EU, ne samo v obzore 2020, čisto ne bo. Veliko je drugih pobud, raziskave obstajajo tudi globalno gledano in vse to je potrebno združiti in potem, šele čez leto dni, bomo vedeli točno, kakšno je stanje in kako ambiciozni smo lahko ali ne na nekaterih področjih, ko se bomo morali odločiti. To ni za danes, to je za naslednjo izmenjavo mnen čez leto dni ali januarja 2020, ko bomo predstavili poročilo. V tej fazi lahko rečem le, da je preuranjeno skušati ugotoviti, ali bo komisija podala nove predloge za novo politiko. Smo torej leta 2018, govorimo o novem parlamentu novi komisiji in potem bo pripravljeno poročilo. Naj zaključim, da resnično se zavedamo tega, kaj je parlament želel 2008, kateri ukrepi so bili podani v poročilo, neka večina je temeljila na standardih. Kar se standardov tiče, nam je uspelo pristojbine pa so bolj pristojnosti držav članic. Tako da moramo spet biti pragmatični. Kaj lahko poda komisija kot predlog? Da, vemo, da smo imeli poročilo 2008, to bo vključeno naslednje leto v naše poročilo, ampak žal ne morem povedati nič več kot to, kar sem že storila. Hvala lepa. Hvala lepa, tako zaključujemo s to točko. Sedaj pa imamo nekaj minut, preden začnemo z izmenjavo mnen z generalnim direktorjem Svetovne zdravstvene organizacije, dr. Tedosom Adhanomom Gebrejesusom. Pravici do zdravja, ki je rotirna človekovih pravic. Prosim, da ostanete. So, dear colleagues, I'm delighted to have here with us the Director General of... Drage kolegice, sem zelo vesela, da imamo tukaj ob sebi generalnega direktorja Svetovne zdravstvene organizacije, god doktorja Tedrosa. Bil je izbol, izvoljen za petletni mandat uh, strani držav članic Svetovne zdravstvene organizacije in to maja 2017. Pred izvolitvijo je uh, služil dr. Tedros kot minister za zunanje zadeve uh, in v tej vlogi je pripravljal tudi akcijski načrt iz Adibabebe. In v tej so se države članice strinjale, da bodo financirale trajnostne cilje oziroma cilje trajnostnega razvoja. Dr. Tedros je bil tudi um, minister za zdravje. Uh, in je vodil tudi eh, zelo široko raz, eh, reformo na tem področju. Predstavil je pet ključnih um, nalog za organizacijo in sicer univerzalno zdravstveno zavarovanje, zdravstvene nujne zadeve, uh, potem zdravje žensk, eh, najstnikov in otrok, potem vplivi eh, podnebnih sprememb in spremenjena Svetovna zdravstvena organizacija. Kot veste, letos praznujemo 70. obletnico eh, Splošne deklaracije o človekovih pravicah, to je meni oziroma. Eh, zelo pomemben prelomni dokument, ki je pravzaprav navdahnil res velik korpus pravno zavzočih mednarodnih eh, pogodb na področju človekovih pravic. Evropski parlament je izkoristil vse svoje pristojnosti, da bi prispeval k oblikovanju eh, eh, politik in instrumentov Evropske unije za pospeševanje človekovih pravic tako znotraj Evropske unije kot zunaj nje. Da bi obnovili to zavezanost in praznovali 70. obletnico, smo organizirali eh, teden za človekove pravice v Evropskem parlamentu in tega se odeležuje tudi dr. Tedros in je tako obiskal tudi naš odbor za okolje eh, ob praznovanju te visoke obletnice. Danes smo se že pogovarjali o poročilu na temo ciljev trajnostnega razvoja. Torej, govorili smo o poročilu o spremljanju za leto 2017 eh, in videli smo, kako daleč je Evropska unija prišla na tem področju. Prej sem se pogovarjala tudi z doktorjem Tedrasom in povedal mi je, da je zlasti nekaj, kar želi uh, omeniti in obravnavati. Torej, da bi rad bil tukaj tudi 17. Ampak o tem vam bo več povedal tudi sam. Naj pa povdarim, da je ta izmenjava mnen tudi. Uh, priložnost za to, da pustimo našim prihodnim kolegom trdno zapuščino. Želimo vzpostaviti tudi skupino prijateljstva med našim odborom, parlamentom in Svetovno zdravstveno organizacijo. Tako da, dragi generalni direktor, upamo, da bomo v naslednjem parlamentu lahko formalizirali to vrstno skupno ekipo oziroma skupino. Ob koncu naše razprave bomo zato dali jasen znak, ki bo ponazoril našo resnično željo po tesnečnem sodelovanju med Evropskim parlamentom in Svetovno zdravstveno organizacijo. Tako da bomo z dr. Tadrosom podpisala skupno izjavo, s katero se bomo zavezali k partnerstvu s katerim bomo nadaljevali naše sodelovanje tudi v prihodnje. Tako da, brez odlašanja, dr. Tadros, eh, Tedros vam predajam besedo in izvolite, um, sedaj ste na vrsti vi. Hvala lepa, spoštovana gospa Valjan, ekscelence, gospe in gospodje, dober dan. In najlepša hvala, da ste me povabili med. Res veliko čast mi je, da sem lahko z vami danes v Evropskem parlamentu. Seveda, tukaj nisem nov, tukaj sem že bil in to samo kaže, kako tesno partnerstvo imata Evropska unija in Svetovna zdravstvena organizacija. Zadnji dnevi so bili zelo plodni pri poglabljanju odnosov med Svetovno zdravstveno organizacijo in Evropsko unijo. V Podpora Evropske unije eh, se je zelo okrepila še zlasti letos in dogovorili smo se, da bomo odnos še poglobili. Včeraj sem govoril tudi z generalnim direktoratom, kjer smo se pogovarjali eh, na področju nujnih zadev In pogovarjal sem se lahko tudi z predsednikom Junkerjem, z komisarjem Andrukjatis, komisarjem Mimico, Steljonidesom, komisarjem Video in drugimi generalnimi aktorati. Vsem se res zahvaljujem za čas, podporo in zaupanje. Kot veste, je leto 2018 zelo pomembno leto za svetovno zdravstveno organizacijo. Praznujemo namreč 70. obletnico. Hkrati pa se praznuje letos tudi 70. obletnica splošne deklaracije o človekovih pravicah. Tako sestava SZO kot tudi deklaracija potrjujeta, da je zdravje človekova pravica, ne pa privilegij za tiste, ki si jo lahko privoščijo, ki si lahko zdravje privoščijo. Sčasoma je ta pravica našla svojo pot tudi v nacionalno in mednarodno pravo. Številne države sedaj so unesle pravico do zdravja v svoje zakonike in imamo tudi tri mednarodne zdravstvene pogodbe, namreč mednarodni zdravstveni pravilnik, pa tudi okvirno, frekven, um, uh, okvirno konvencijo o nadzoru nad tobakom. Prav tako imamo tudi uh, zavezujoče dokumente, ki uravnavajo globalno varnost. Evropska unija je močna podpornica večstranskih pogod na področju zdravja in zelo smo hvaležni za to podporo. Vendar pa pravica do zdravja ni zgolj neka hvalevredna zamisel na papirju. V zadnjih 70 letih je predstavljalo to tudi platformo za pomembne eh, napredke na področju svetovnega zdravja. Od leta 1948 se je um, pričakovana starost povečala za 25 let, eh, število žrtev med materami in eh, novorojenčki se je močno eh, znižalo, črne koze so bile izkoreninjene in enako skoraj da že velja za otroško paralizo. Tudi eh, naredili smo obrat na področju HIV in AIDS-a. Eh, število eh, smrti zaradi malarije je prav tako dramatično padlo. Razvili so se nova cepiva in veliko drugih razlogov je, da slavimo. Ampak, če tudi še naprej se bojujemo z starimi grožnjami, so se ob tem pojavile nove. Podnebne spremembe bodo imele zelo močen vpliv na zdravje. Proti, antimikrobna odpornost oziroma odpornost na antimikrobike. Antimikrob, lahko pravzaprav ogroži številne pridobitve sodobnih uh, zdravil in sodobne medicine. Tudi uh, zadržanost pri cepljenju ogroža številne mlade uh, ljudi po svetu. Ne, pre, um, ne prenosljive bolezni, vključi z boleznimi srca, visokim krvnim tlakom in tako naprej, postajajo glavni razlogi za smrti v našem času. In seveda imamo tukaj še nove izbruhe in nove uh, zdravstvene nujne uh, razmere. V zadnjih 20 mesecih se je, naprimer, Svetovna zdravstvena organizacija odzvala na 47 to vrstnih izbruhov. Kot veste, se trenutno borimo z izbruhom ebole v Demokratični republiki Kongo, zelo blizu meje z Ugando današnji dan smo, do današnjega dne smo našteli 366 primerov in 214 smrti, odkar se je ta izbruh začel širiti avgusta. Doslej smo preprečili, da bi se ebola širila preko meje. Deloma zato, ker imamo veliko boljša orodja, s katerimi se lahko borimo proti eboli, kot so jih imeli kdajkoli prej v zgodovini. Več kot 29 tisoč ljudi je bilo cepljenih in to je eden od razlogov, zakaj se ta izbruh ni širil še dlje in prav tako nam je uspelo obdržati število primerov tako na nizki ravni. Prav tako pa imamo sedaj še zdravilo v preskušanju za zdravljenje okuženih. Doslej je 145 ljudi bilo zdravljenih za eno od štirih tovrstnih zdravil. Preverili smo 14 milijonov potnikov in več kot 400 ljudi je bilo varno in dostojno pokopanih. Hod, obiskali smo eh, z zagovorniškimi skupinami več kot 4000 gospodinstev in usposobili smo več kot 500 skupnostih vodi, torej vodi v skupnosti. In vse to je bilo mogoče zaradi tega, ker nam je vlada eh, Republike Kongo pri tem pomagala in ker so nam potem pomagali tudi številni drugi partnerji. Vendar pa je bilo ta izbruh veliko teže nadzorovati, predvsem zaradi varnostne situacije na vzhodu Ljudske republike Kongo, Demokratične republike Kongo. Obrožene skupine redno napadajo mesto Beni, kjer je pravzaprav epicenter izbruha. In vsakeč, ko pride do napada, pravzaprav uh, to koristi virusu in s tem se prekine uh, kampanjo cepljenja in sled, sledenje kontaktom. Pred dvema tednoma sem Beni obiskal z Jean-Pierrem Lacroixom, torej uh, generalnim sekretarjem OZN za. Uh, miroljubne um, operacije. In bil sem vesel, ko sem videl, kako družina OZN dela na tem, da bi do, dosegli rezultate. Ampak odtle je bilo um, še več napadov. Še ta petek je uh, v napadu uh, pravzaprav. Uh, bila porušena nastanitev našega osebja in ko so uh, ko se je ta napad odvijal, me je eden od eh, uslužbencev poklical in slišal sem streljanje zelo blizu. Potem sem se po videu pogovarjal z našim osebjem in videl sem, da so bili prestrašeni. Vprašal sem, kaj želijo. Rekli so, da ne želijo oditi, temveč želijo več zaščite, tako da lahko pravijo svoje delo in naredijo konec temu izbruhu. To me je resnično ganilo in vsak dan me navdahujejo, eh, navdihujejo naši ljudje, ki se žrtvujejo za to, da bi obranili uh, svobodo, do zdravja, da bi uh, zaščitili druge. In to je tisto, kar me navdaja z upanjem. To in pa podpora vseh naših partnerjev. In mislim, da bomo na ta način lahko naredili konec temu izbruhu. Ampak, kot sem povedal že veliko krat in še veliko krat bom, sta zdravstvena varnost in uh, zdravstveni sistemi dve plati istega kovanca. Najboljša dolgoročna naložba v zaščito in promoviranje pravice do zdravja je to, da vlagamo v zdravstvene sisteme. In to ni nekaj novega. V deklaraciji iz Alma Ate pred 40 leti smo že prepoznali, da je primarno zdravstvo temelj za to, da bi dosegli zdrave za vse. Vsi vemo, da politično in gospodarska realnost eh, v zadnjih letih da uh, so preprečili izpolnitev vizije iz Alma Ate. Zato se je prejšnji mesec v Astani, v Kazahstanu, svet znova sestavil, da bi se znova zavezal k tej viziji. Kaj ti preprosto ni mogoče drugače doseči uh, svetovnega zdravstvenega zavarovanja in uh, ciljev trajnostnega razvoja, uh, Eh, ne da bi se znova osredotočili na promocijo zdravja in preprečevanje bolezni. Zato bomo seveda potrebovali zavezanost držav, hkrati pa bomo potrebovali tukaj zavezanost tudi eh, Svetovne zdravstvene organizacije in Svetovne zdravstvene skupnosti, ki morata veliko bolj integrirano in povezano delovati. Zato se je SZO z desetimi drugimi mednarodnimi zdravstvenimi agencijami dogovoril, da bomo sooblikovali Svetovni akcijski načrt za zdrava življenja in dobrobit. Sedaj smo že sprožili prvo fazo globalnega akcijskega načrta, ki ga imate tudi pred sabo in si ga lahko vzamete. In ta akcijski načrt smo predstavili prejšnji mesec v Berlinu. Pričakujemo pa, da bomo dokončni načrt predstavili na skupščini, eh, generalni skupščini OZN septembra naslednje leto ko bo potekalo srečanje na visoki ravni o univerzalni zdravstvenem zavarovanju. Zahvaljujem se kanclerki Merklovi za to, da je skupaj s predsednikom vlade Norveške Salbergom in predsednikom Gane, gospodom Akrojem, predlagala ta načrt. Ta uh, načrt ima tri strateške pristope: prilagodi, pospeši in prevzema odgovornost. Uh, V prvi vrsti smo se zavezali, da bomo približali število naših procesov, zato da bi bila kolektivna učinkovitost višja. Potem smo se zavezali tudi k temu, da bomo pospešili napredek, tako da bomo opredelili tista področja, kjer lahko dejansko dosežemo hitrejši napredek k doseganju ciljev trajnostnega razvoja, ki so povezani z zdravjem. Naprimer, to vključuje eh, razvoj, podatke in trajnostno financiranje. In kot tretje, smo se zavezali, da bomo odgovorni drug drugemu, da bomo odgovorni ljudem, ki jim služimo, hkrati pa, da bomo odgovorni tudi donatorjem in partnericam, kot so Evropska unija, ki pričakujejo določene rezultate od virov, ki nam jih uh, zaupajo. Tako da torej prilagodimo, pospešimo in prevzemimo odgovornost. In kot seveda se bo naš uspeh meril po čem drugem, ne po številu poročil, ki jih napišemo, po številu naših sestankov ali po številu sredstev, ki jih naložimo. Naš uspeh se meri po številu življenj, ki jih spremenimo. Gre za otroke, ki dosežejo več kot peti rojstni dan. Gre za ženske, ki se lahko odločajo, ali bodo postavili Eh, zanosile, kdaj in s kom. Gre tudi za moške, ki ne eh, umirajo prezgodaj zaradi neprenosljivih bolezni. Gre za družine, skupnosti in narode, ki uspešno živijo zaradi tega, ker, so, ker je njihovo prebivalstvo zdravo in produktivno. Vse skupaj pa se začne s prepričanjem, da zdravje ni privilegij za bogate, temveč pravica za vse. 70 let, zadnjih 70 let pa je pokazalo tudi, da zdravje ni zgolj hvalevreden slogan, da je to nekaj, kar je mogoče doseči. In to je najbolje uh, videti prav v Evropi. Številne evropske države so uh, tiste, ki oblikujajo standarde na področju pravice do zdravja tukaj je zibelka univerzalnega zdravstvenega zavarovanja. Še zlasti imam v mislih Dansko. To je država, kjer sem kot študent imel prvo zdravstveno zavarovanje v 80-ih letih prejšnjega stoletja. In ta izkušnja je na meni pustila večen vtis. Evropa uh, ima zelo različne sisteme in zelo na različne načine zagotavlja storitve, pa tudi finančno zaščito, ampak vse skupaj je utemeljeno na pravici do zdravja. Te države niso svojih zdravstvenih sistemov gradile, ko so bile bogate. Številni ti sistemi so bili zgrajeni takoj po drugi svetovni vojni, ko so bile države finančno na kolenih. Prav nasprotno je res države so postale stabilne in uh, uh, bogate, vsaj deloma zato, ker so ulagale v pravico do zdravja. Naredile so politično zavezo in enako velja še danes. Število držav je po svetu, od Ruande do Tajske, do Peruja, ki so v zadnjih letih se politično odločile, da bodo ulagale in uložile v pravico do zdravja in so naredile napredek na tem področju. Ekscelence, gospe in gospodje.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 Torej, strinjamo se, da je zdravje nekaj, kar je pravica. Še naprej vas pozivam, da se zauzemate za to pravico tu v Evropski uniji. Čeprav imate enih, enega najbolj naprednih sistemov po svetu, obstajajo tukaj določene težave še na področju pravičnosti v nekaterih državah. Vedno je še delo, če želimo zagotoviti, da nihče ne bo ostal ob strani. Pogovarjal sem se z gospod predsednico in uh, strinjava se, da je najna ocena enaka, da obstajajo področja, kjer Evropska unija še lahko doseže nek napredek. Potem uh, vas pozivam tudi, da se zauzemate za globalno zauzemanje za zdravje. Tukaj potrebujemo tako politično vodstvo, kot tudi investicijsko vodstvo za zdravje. Te investicije in naložbe pomagajo pri reševanju in podaljševanju življenj. Vendar pa je njihov rezultat tudi drug. Namreč s tem lahko pomagamo ljudem iz revščine. Te investicije so temelj za trajnostni razvoj in za izgradnjo bolj eh, zdravega, varnejšega in poštenejšega sveta. In kot tretje, vat pozivam, da podprete globalni akcijski načrt za zdrava življenja in dobrobit, dokument, ki sem ga prej omenjal. Zdaj vstopamo v fazo posvetovanj in radi bi slišali tudi od vas, kako bi lahko delali na pametnejši način, da bi dosegli cilje trajnostnega razvoja. Kje se lahko um, pravzaprav, um, kje lahko odpravimo prekrivanja in uh, nepotrebne ukrepe, kje lahko pospešimo inovacije, potrebujemo vaše zamisli. Tako da dejansko potrebujemo vaše zamisli. Zdaj, ko praznujemo 70. obletnico OZN, eh, zdravstvena organizacija in splošne deklaracije o človekovih pravicah, se moramo vse čas eh, zavedati, da pravica do zdravja ni nekaj samo po sebi umevnega. Za njo je potrebna vodilna vloga in eh, zavezanost vsake generacije, vključno z našo. Najlepša hvala vsem, hvala tudi vam, gospa predsednica. Hvala lepa za te navdihujoče besede. Sedaj pa prosim kolegice in kolege, če imajo kakšno vprašanje. Gospa Grostet, prosim. Bor, eh, Najprej, gospod generalni direktor, naj se vam zahvalim, da ste prišli sem k nami in nam posredovali to pomembno sporočilo. Kajti Svetovna zdravstvena organizacija, tako kot Evropska unija, sta posvetili veliko pozornosti enakosti, enakosti pri dostopanju do zdravja za vse. Eh, razmire v nekaterih predeljih sveta so še vedno zelo zaskrbljujoči in pravica do zdravja je daleč od tega, da bi bila stvarnost, ki jo vsi delijo, ki so jo vsi deležni, tako kot ste pravilno poudarili. Nedvomno medicina zelo napreduje, hkrati pa eh, ugotavljamo, da imamo vedno več eh, izrednih razmer po svetu, nove epidemije, ki izbruhnejo, protimikrobna odpornost, ki je že problem za vse, ampak poleg tega tu tudi številni problemi in težave nastajajo tam, kjer, um, eh, kjer se uveljavlja primarno zdravstvo, ker zadeva predvsem ženske in otroke, ki so bolj pogosto eh, izpostavljene tudi eh, revščini v družinah. Vaše pričevanje je bilo izjemno, tudi čustveno nabito, nas je ganilo, ko ste omenjali delo, vse delo, ki ga opravijo sodelavci, članici vaše organizacije po celem svetu. Torej, čestitamo bravo vsem. Mislim, da smo vsi razumeli, da so zelo predani eh, tej stvari, da si zelo prizadevajo tudi v sklopu vaše organizacije. Evropska unija in države članice Evropske unije kolektivno uh, so uh, glavni donatori uh, pri humanitarni pomoči po celem svetu, zato nosimo posebno odgovornost uh, pri teh zadevah. Res je, da teden človekovih pravic je, pri, je primeren trenutek, da se na to spomnimo. Vsekakor imamo določene razloge za uh, zaskrbljenost. Uh, situacija je zelo različna tudi med državami članici v Evropski uniji, kot dokazuje zadnje poročilo o zdravju v Evropi. In, um, torej, Um, pravzaprav nas zaskrbljuje predvsem neenakost pri dostopanju do zdravja, bolj kot kakovost zdravstvene oskrbe. Torej tudi na naši celini je zdravje ogroženo zaradi strukturnih neenakosti, socialnih neenakosti in torej prav nad pri tem se lahko tudi uh, navežemo na, um, uh, pač na uh, zasvojenost za tobakom, za alkoholom. Zato se moramo posvetiti tem temam, tem posebnim temam, Videti je vsekako, da vaše poročilo o zdravju v Evropi Eh, morda eh, ne prikaže vseh razsežnosti, ki bi jih bilo potrebno prikazati v povezavi tudi z okoljskimi merili. Očitno je, da okoljski, eh, okoljske pogoje so tesno povezani z človekovim zdravjem. Pomislimo samo na onesnaženost zraka, to je že problem javnega zdravja. In pred nedavnim sem tudi ugotovila, da belgijska razkovalka je oblikovala neko rek postopek za to, da vizualiziramo eh, prisotnost eh, majhnih delcev v celicah eh, pljuča, krvi in seča. In raziskave so bile upravljene tudi pri določeni populaciji otrok, ki živijo v bližini velike prometnice. In ugotovljeno je bilo, da celo v samem urinu teh otrok je prisotnost teh majhnih delcev izredno večja v primerjavi z drugimi otroki, ki živijo v drugih predeljih. Torej imamo onesnaženo onesnaženost zraka, ampak onesnaženost voda, onesnaženost tal. Vse to je res hud problem javnega zdravja. Eh, Svetovna zdravstvena organizacija um, upošteva tudi te vidike in zato vas sprašujemo, ali razpolagate z ustreznimi kazalniki za to, da ocenimo vpliv uh, na zdravje različnih okoljskih uh, dejavnikov. Po drugi strani tudi prekomerna telesna teža je bila opredeljena in to je tudi zapisano v vašem poročilu kot huda grožnja, ki uh, omejuje pričakovano uh, trajanje življenja. Ali gledate na uh, to pretirano debelosko tudi na bolezen pri, eh, pri Svetovni zdravstveni organizaciji. V tem primeru, katero so vaša priporočila z področja javnega zdravja za to, da se borimo proti tej epidemiji. In tretja točka, spregovorili ste tudi o cepljenju. Ehm, je res, da je pokritost, eh, precepljenost bistvenega pomena, ampak recimo eh, pri dojenčkih je to ehm, včasih zaskrbljujoče. Rada, in tudi <clears throat> rada da bi vedela, kaj eh, počenjate za to, da se borite proti temu nezaupanju, ki narašča pri ljudeh, eh, ki pač eh, se ne želijo več cepiti in kako pospešujete dostopanje do cepljenja v tistih državah, kjer cepljenje ni še nekaj samo po sebi umevnega. Hvala. Hvala lepa, gospa Grostet, za vaše pripombe. Želite tako odgovoriti ali zberemo vprašanje. Kako želite, vi ste šefinja? Še enega bomo vzeli. Gospa Borzan. Prvo, gospod predsednica, najprej bi želela pozdraviti generalnega sekretarja. Hvala, da ste z nami v parlamentu in strinjam se s predsednico odbora, da je bil vaš govor v velik navdih. Nažalost, ne bom mogla počakati na vaš odgovor, na moje vprašanje, kajti vsako leto v Evropskem parlamentu se spomnimo velike tragedije, ki se je pred 27 leti zgodila v moji državi, v mestu Vukovar, tako da imamo pravkar eh, žalno slovesnost, ki se pravkar eh, začenja, ampak moji eh, sodelavci mi bodo povedali, kaj ste odgovorili. Gre za ceno zdravil. Previsoka cena zdravil je v številnih državah če dalje večji problem. To je problem Evropske unije in eden glavnih dejavnikov, ki ogroža tudi uh, vzdržnost nacionalnih zdravstvenih sistemov. In ironično je to, da je pred krizo Evropska unija o tem problemu pogosto govorila v kontekstu mednarodnega razvoja in je govorila, da je to problem uh, revnih držav in držav uh, v razvoju. Prihajam iz zdravstvenega sistema in zato mi je jasno, da tudi je lahko najdražje zdravilo poceni, če govorimo v prvi vrsti o vrednosti človeških življenj in če primerjamo večletne stroške eh, hospitalizacije, eh, rehabilitacije izgubljenih eh, ur. In trajnostni oziroma trenutni zdravstveni sistem je nevzdržen, zato mora Evropska unija sprejeti določene ukrepe. Predpogoj za to pa je večja preglednost v številnih segmentih delovanja farmacevtske industrije, pa tudi zdravstvenih sistemov. V zadnjih 20 letih so se cene novih zdravil v številnih primerjih eh, dvignile od tolikšni meri, da si jih državljani ne morejo več privoščiti in da to ogroža vzdržnost nacionalnih sistemov in uh, zdravstvene zaščite. Gre vsekakor za problem, ki se bo še uh, krepil z, z, z staranjem prebivalstva in z razhajanjem oziroma razrastom raka. Kaj menite, ali lahko upočasnimo rast teh cen in da se pri tem ne krni investicij farmacevskih družb v raziskave in razvoj? Hvala lepa. Hvala lepa. Morda lahko kar odgovorite. Prosim potem pa drugi krok. Thank you, thank you so very... Hvala lepa. To so zelo pomembna vprašanja. Najprej, kar se tiče prvega vprašanja, imamo enako stališče kot spoštovana poslanka, kar se tiče zdravja kot pravica, ki jo imamo to je tudi del univerzalne deklaracije listine o človekovih pravicah pred 70 leti. Moramo pa to podpreti s političnimi zavezami. Kot ste upravičeno dejali, je eden izzivov v Evropi, čeprav je Evropa relativno boljša kot katero koli druga celina, EU je boljša kot katera koli druga regija, vseeno vprašanje neenakosti še ostaja in to se je potrebno, tega se je potrebno lotiti. Tukaj se popolnoma strinjam z vami, to je bil del mojega govora in tudi del zaključkov poročila, o katerem smo govorili. Tako da praviva pravzaprav zelo podobne stvari. Kar se tiče onesnaževanja zraka, smo ravno kar priredili prvo konferenco prejšnji mesec o onesnaževanju zraka onesnaženosti zraka. Onesnaženost zraka je predvsem okoljsko vprašanje. Ne govori se o tem kot vplivu na zdravje odraslih in otrok. Še prav posebno pa vpliva na otroke. Veliko otrok razvije astmo in če so izpostavljeni visoki onesnaženosti zraka, je lahko, to, to ima lahko pliv tudi na razvoj možgan. To je znanstveno dokazano, to lahko vpliva na razvoj možgan. Pa ne samo to, povzroča raka, pa tudi srčnožilne bolezni. Onesnažen zrak je slab za zdravje ljudi. V veliko državah se vsi odpadki vržejo v zrak, tako kot ponekod v vodo. Potem vse je onesnaženo, tega ne vidimo, ampak kot ste dejali, imamo simulacije, ki predstavljajo onesnaženost veliko mest in raven onesnaženja je resnično nevarna v veliko mestih. Imamo standarde kakovosti zraka naše organizacije, ki pogosto presega večkratno mejne vrednosti. Tako da moramo to gotovo izpostaviti in moramo nameniti v Svetovni zdravstveni organizaciji ustrezno pozornost temu. Imeli pa smo tudi razprave s predstavniki komisije in nismo niti govorili o konvenciji o nesnaženosti zraka, kot imamo naprimer konvencijo o tobaku. Dokdaj bomo resnično še tolerirali take ravni onesnaženja in tak pliv na zdravje. Veliko je bilo predlogov med konferenco in to smo potem imeli kot predmet za razpravo tudi s predstavniki komisije. Radi bi, da bi bili naš glas, ker bo vaš glas zelo pomemben in bi torej imeli tudi zavzajočo konvencijo o čistem zraku, da bi zagotovili čist zrak za ljudi. Kakovo zraka čisti zrak, to je torej pravica vsakega izmed nas. Zrak, ki ga dihamo, ne sme biti nevaren. To je najpomembnejši del življenja, kot vsi vemo. Potem pa je to seveda povezano tudi z onesnaženjem vode in drugimi onesnaženji, torej čisto okolje, v celoti tudi kemikalije v okolju, upravljanje z odpadki, vse to je pomembno onesnaževanje zraka je del onesnaževanja okolja. Debelost ni kronična bolezen, je pa to tveganje, ki lahko vodi do veliko kroničnih bolezni. Torej, to je faktor tveganja in ga moramo vzeti kot takega. Bil sem v nekaterih državah, kjer sem videl dve nevaljni kombinaciji. Število kadilcev, odstotek kadilcev v populaciji je zelo visok, tudi do 40 odstotkov potem pa tudi visok odstotek debelosti. Ta kombinacija je nevarna. To potem prinaša prezgodno smrt. In potem, če dodamo k temu še alkohol, je še huje pomankanje fizične dejavnosti, alkohol, kajenje in napačna prehrana. To so največji faktori tveganja, ki povzročajo veliko smrtnost. Faktori tveganja so štiri faktori, ki sem jih navedel, za 70 odstotkov bolezni, po, tudi poleg faktorjev, kot je onesnaževanje zraka. 7 milijonov ljudi ubija onesnaženo zrako vsako leto. To je torej pomemben faktor tveganja, prav tako debelost in tega se je potrebno lotiti na ta način. V Svetovni zdravstveni organizaciji imamo komisiji, ki se ukvarjata s tem. To bomo sedaj dvignili na višjo raven, tako da bo svet to lahko sprejel kot visoko tveganje. To prizadeva vse države, razvite v razvoju in ostale. Kar se tiče cepiva. Nekateri se ne želijo cepiti, to vidite tudi v Evropi. Od januarja do septembra 2018 je bilo več kot 60 tisoč primerov ošpic v Evropi. In 59 smrtnih žrtev, če se ne motim. Če imate cepivo, da lahko rešite od svoje otroke, zakaj otroci umirajo? govorim o državah članicah EU. Zakaj tako? S cepivi smo izkorenili vodene koze in tudi otroško paralizo. Torej, zaradi cepiv nam je uspelo izkoreniti veliko bolezni otroci zrastejo, postanejo odrasli zaradi cepiv. Prav tako se borimo proti eboli v demokratični republiki Kongo, boljše zaradi cepiv. Več kot 32 tisoč oseb smo cepili. Število primerov, ki jih imamo sedaj, je več kot 360. Če ne bi bilo cepiva, bi precej od teh 32 tisoč cepljenih, po zelo konzervativnih ocenah, bi tretjina zbolela za ebolo. Tako da bi lahko imeli več deset tisoč mrtvih. Torej, cepiva, cepiv ne smemo pocenevati. Potem pa nekdo nekje na svetu, na družbenih medijih objavi nekaj proti cepivih in potem se to še razširi. In to so informacije, ki jih potem dobijo. Potrebno je pozdignite glas in reči dovolj je dovolj. Cepiva delujejo. Cepiva pomagajo našim otrokom in nam. Že vrsto let. In še naprej bodo pomagala. Tako da to uklevanje, strah pred cepljenjem je nevarno. Vračamo se na sam začetek. To je nevarno in potem govorite tudi o poti mikrobni odpornosti. S cepivi se lahko borimo tudi proti temu, če preprečite bolezen, potem seveda se uporablja manj antibiotiko, ker to preprečite že vnaprej. Cepiva torej delujejo, potrebujemo vaš glas začnimo tukaj, v Evropi, kjer je veliko napačnih informacij, strahu pred cepivi in potem veliko družin to sprejema kot resnico, pa je popolnoma napak. Potem, kar se tiče cen zdravil, dostop do kakovostnih dostopnih zdravil je en temelj našega dela in vse moramo storiti, da to zagotovimo. Brez dostopa do kakovostnih dostopnih zdravil, ne bo ustreznega razvoja. Panel, ki ga je pripravil generalni sekretar, je pripravil poročilo in priporočila in želimo si, da bi to resnično izvajali. Seveda, tudi avtorske pravice so pomembne, ampak to ne sme biti na račun inovacij. Moramo spopujati inovacije. Ne smemo s tem uničiti zasebnega sektorja. Lahko imamo ravnovese, vendar pa moramo resnično najti to ustrezno ravnovese in se lotiti dostopa do zdravil za vse, kar je del našega delovanja. Zdravje za vse. Hvala lepa. Uh, uh, Hvala lepa. Gospod Pjeha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 igra ključni element pri svetovnem zdravju. Pravica do zdravja seveda vključuje več vidikov. To, da si deležen eh, ustreznega zdravstvenega, eh, zdravstvene skrbe eh, in to je pomemben vidik, ne pa edini. Ena, prav tako pomemben je dostop do varne pitne vode, do pravih in ustreznih sanitetnih eh, pogojev, do, stra, do zdravih pogojev dela, dostop do dobrega in zdravega okolja in, kar je še zelo pomembno, dostop do informacij in izobraževanja na področju zdravstva. Klasiki na področju javnega zdravja, med njimi Paula Lunda, spravijo, da je preventiva temelj javnega zdravja. Zdravljenje je seveda eden od delov zdr za zdravje, vendar pa ne edini del. V Evropi pravimo, da je zdravje pravica. Pravzaprav v vseh državah eh, v Evropi boste v ustavi našli uh, zapisano, da je zdravje temeljna vrednota in zato morajo vlade in državni aparati poskrbeti za ustrezen dostop do zdravstvene oskrbe in seveda do drugih zadev, ki so povezane z pospeševanjem zdravja. Ali skuša Sovjetska, Svetovna zdravstvena organizacija uh, posredovati drugot po svetu, kjer to vrstna pravica ni vključena v osnovne dokumente. Kajti, kot ste omenili, eh, generalni direktor, je to ključno, če želimo uh, doseči zdrava življenja in um, dobrobit za vse državljane. Seveda je Evropska unija tukaj največja donatorica in ima ogromen potencial. In ta potencial izhaja iz številnih agencij, iz agencij za zdravilo, iz agencije za preprečevanje okužb in tako dalje. Mislim, da Svetovna zdravstvena organizacija še naprej tesno sodeluje s temi uh, ustanovami in seveda tudi z Evropskim parlamentom. Nisem imel dovolj časa, da bi dejansko prebral svetovni akcijski načrt uh, povezan z zdravim življenjem, ampak mislim, da je ta dokument zelo dragocen. Prav tako pa menim, da bosta Evropski parlament, zlasti pa moja politična skupina, zagotovila vso podporo za prostolate, ki so vključeni v tem dokumentu. In še nekaj bolj konkretnih vprašanj za. Um, na koncu, ki morda niso toliko božično navdahnjena, ampak so bolj uh, resna. Torej, nekaj me zanima, kar je prav tako pomembno. Ali ima Svetovna zdravstvena organizacija svetovni načrt, ki bi bil povezan z ustrezno pripravo in dostopom do zdravstvenega osebja? Danes namreč vidimo, da je to vrstnih zdravstvenih delavcev premalo, ne le v Aziji, v Latinski Ameriki, v Afriki, ampak tudi v Evropi. Brez ustreznih zdravstvenih delavcev bo zelo težko poskrbeti za ozaveščenost, izobraževanje in seveda tudi za zdravljenje. Zelo dobro bi bilo imeti načrt za razvoj uh, zdravstvenega kadra na svetovni ravni. Potem drugo vprašanje je nekoliko bolj občutljivo, kajti povezano je s paljativno oskrbo to je nekaj, česar se mnogi sramujajo, ampak smrt je nekaj, o čemer smo lahko prepričani v svojem življenju. Ni pa uh, nujno, da bomo vsi deležni dostojne smrti, kajti palijativna oskrba je nekaj, kar je povezano s ramoto in kar je težko doseči. Ali se Svetovna zdravstvena organizacija temu posveča, ali razvijate kakršnekoli algoritme povezane s palijativno oskrbo. Uh, Prav tako pa ste omenili tudi reformo same Svetovne zdravstvene organizacije. Naj sklenem. Moje vprašanje je naslednje. Številn element te reforme bi moral biti tudi preglednost. Preglednost je seveda beseda, ki jo slišimo v vsake razpravi v Evropi. Ampak sam imam v mislih tukaj proračun Svetovne zdravstvene organizacije. Po mojem vedenju znaša 3 milijarde ameriških dolarjev. ko se ocenjuje uh, situacija, sem slišal, da proračun Svetovne zdravstvene organizacije ni nujno uh, Eh, razdeljevan na pregleden način. Ali bi nam lahko povedali nekaj več o tem, bi lahko povedali, katera so načela, ki se uporabljajo pri delitvi sredstev Svetovne zdravstvene organizacije za promocijo zdravja med tistimi državami, ki so podpisale deklaracijo in ki so ustanovile Svetovne zdravstvene organizacije. Namreč slišimo neke novice iz Mehike in odločitve o razdelitvi sredstev tam so bile spodbijane ne? torej preglednost ni bila nujno zagotovljena. Ampak celoti gledano bi vam želel čestitati, gospod direktor, in čestitam vam za vaš govor in vsekakor podpiram to, kar vsebuje globalni akcijski načrt, kajti na ta način bodo življenja eh, državljanov po svetu bolj dostojna in eh, mirnejša. Hvala. Gospa Meissner. Hvala lepa, gospa predsednica gospod generalni direktor, ste v Evropskem parlamentu in eh, še nemški jezik bom dodala, tako da sem tudi sama v imenu skupine Alde zahvaljujem, da ste z nami, da ste, vaš govor bil zelo zanimiv, res je škoda, da ni drugih poslancev tukaj, ampak gotovo um, ste se sestali tudi z drugimi sodelovci parlamenta in to je vsekakor dobro. Rada bi se navezala na predhodnega govornika. Mislim, da je ta globalni akcijski načrt res krasen, zelo dobro je, da imamo ta zvezek. Vpraš, vprašala bi vas, kako želite, da vam podpiramo pri eh, širjenju, pri eh, diseminaciji tega dokumenta. In tudi jaz imam nekaj vprašanj in eh, skušala bom uh, biti kratka, kajti veliko vprašanj je že bilo zastavljenih. Prva je zadeva platforma Pravica do zdravja. Ali tukaj obstaja kakšna finančna podpora, kakšni sponzori in če tukaj obstaja proračun, kako se potem ravna s temi sredstvi, po kakšnih kriterijih jih delite. Potem drugo vprašanje. Govorili ste o določenih boleznih, ki smo jih že um, s to platformo. Uh, uspeli zajeziti, ampak da k tem se pridružujejo nove bolezni. Govorili ste tudi o duševnih boleznih. Ali ste tukaj mislili na demenco in stvari, ki se zgodijo v starosti, ali pa ste imeli v mislih še kakšne druge nove bolezni? Tretje vprašanje. Kaj pa je s HIV, z virusom HIV? To po eni strani. Uh, Um, bolezen, kjer uh, imamo precej finančnih sredstev, tudi uh, z raziskavami smo ga uspeli že do neke mere zajeziti, ampak prihaja tudi do novih okužb. Uh, kakšna, kakšne načine uporabljate, da bi to zajezili naprimer na Afriki? In še zadnje vprašanje, tudi povezano z Afriko. Kaj menite, kako bi lahko v okviru SZO se borili proti um, pohabljanju genitali? Vem, da gre tukaj za kulturo kulturno vprašanje, ampak meni se zdi, da to vsekakor pomeni posteganje v integriteto telesa in mislim, da je pravica do zdravja vsekakor nekaj, eh, kar vključuje tudi eh, integriteto telesa in zdravja. Hvala. Toliko o mojih vprašanjih. Gospod Petrle. Thank you. Uh, thank you uh, <laughs> Hvala lepa. Gospod generalni sekretar, hvala lepa za vaše spodbudne besede in tudi za to, da ste predstavili globalni akcijski načrt. Govorim tudi v imenu oziroma kot predsednik tistih, ki oziroma zagovornik tistih, ki se borijo proti raku v tem parlamentu in Zdravstveni trendi pravzaprav so zaskrbljujoči na kljub eh, napredko na področju medicine. Zdravje, po mojem mnenju, postaja veliki ziv, ne le v Evropski uniji. Um, in tukaj kazalniki še niso bili omenjeni. V naši Evropski strategiji za zdravje smo zapisali in vključili načelo zdravje za vse in vseh politikah. Vi ste govorili in tudi gospa Grostet je govorila o neenakostih oziroma o razlikah. Mislim, da zaradi vse višjih stroškov zdravil in zdravljenja je ta cilj če dalje bolj ogrožen. Zelo težko bo poskrbeti za izvajanje in uresničevanje tega načela za vse bolnike. Prav gotovo pozdravljam globalni akcijski načrt, kot je bil predstavljen in kar se mene tiče, je ključna beseda v tem eh, akcijskem načrtu pospeševati. Mislim, da ni treba tukaj inovirati eh, na številnih področji. Imamo ogromno znanja, veliko že vemo, da bi storili še kaj več ali pa hitreje. In omenil bi to, kar se je zgodilo včeraj v odboru za razvoj. David Beasley, izvršni direktor programa, eh, svetovnega programa za hrano, je govoril o izkušnjah v regiji Sahela. Tam svetovni program za hrano uporablja zelo staro metodo, metodo, ki je stara več sto let. Eh, namreč tam um, sadijo drevesa, poz, poskušajo pozeleniti Saharo in skušajo zaeziti uh, napredovanje Sahare, kajti vemo, kakšne posledice to ima. In metoda je znana kot pol mesec, morda veste, poznate to besedo, ker prihajate iz Etiopije. In um, Torej, s preprosto metodo lahko veliko dosežemo in mislim, da obstaja še veliko tovrstnih področji, kjer bi lahko delovali bolj koherentno in povezano, kot ste rekli tudi sami. S tem se lahko zgolj eh, strinjam z vašimi besedami. Pa še ob koncu naj omenim, da me veseli odnos SZO eh, do tradicionalnih zdravil. O tem eh, se tudi občasno pogovarjamo v Evropskem parlamentu kot nekdani bolnik bi porekel, da bedi, eh, pacijenti poznamo samo eno zdravilo, tisto, ki pomaga, ki zdravi. Zato bi rekel, da je dobro, da kombiniramo najboljše, kar nudita tradicionalna in sodobna medicina. Moramo se izogniti ideološkim razpravam o tem, katera medicina je boljša. Mislim, da pacijenti povsod po svetu bodo veseli, če bo ta razprava nediološka in menim, da bi načelo učinkovitosti oziroma uspešnosti tukaj moralo igrati močnejšo vlogo v prihodnje. Um, hvala, torej zdaj vam znova predajam uh, besedo za odgovor, gospod Tedros. Najlepša hvala. Zelo pomembne teme ste seveda izpostavili kar se tiče determinant za zdravje. V celoti se strinjam uh, z gospodom Pjeho, da se moramo osredotočiti na temeljne vzroke za probleme. Če bomo poskrbeli za zrak, za vodo, za hrano in za okolje, v katerem živimo, potem po mojem mnenju, večina težav izvira iz eh, dejavnikov tveganja, ki se pojavljajo na teh področjih. Torej, če bomo obravnavali temeljne vzroke za bolezni, bo to ključno. In na podlagi novega strateškega načrta, ki smo ga razvili in ki je skladen z uh, cilji trajnostnega razvoja, imamo tukaj tri strateške prioritete. Prva je univerzalno zdravstveno kritje, potem je pripravljenost na nujne zdravstvene eh, zadeve in potem dostop prebivalstva in to pravzaprav je povezano z zdravstvenimi determinantami. Treba je poskrbeti, da bomo ohranjali zdravje ljudi še preden zbolijo, kajti ko enkrat uh, ljudi pravzaprav peljemo v bolnišnico, v zdravstveno ustanovo, je to že znak poraza. Zakaj ne bi mogli preprečiti bolezni, da bi se sploh zgodila? To vrstne številke lahko bistveno um, zmanjšamo, če bomo tukaj obravnavali in se odzvali na zdravstvene determinante. In to je sedaj način, kako se zdaj organiziramo. In ena od. Uh, glavnih determinant tukaj je zdrav, zdravo prebivalstvo. Torej to, da poskrbimo, da bodo ljudje dlje časa zdravi in da bo poskrbljeno za njihovo dobrobit. SZO ne bi smela biti organizacija, ki ukrepa potem, ko nekdo zboli. Tudi naši zdravstveni sistemi ne bi smeli biti tako usmerjeni. Usmerjeni bi morali biti v to, da se ohranja zdravje prebivalstva. Potem, kar se tiče. Uh, globalni načrt in še zlasti z vidika eh, človeških virov. Prav ste povedali, da zdravstvenih delavcev primankuje. Tukaj vidimo, da je to vrstnih zdravstvenih delavcev po svetu premalo kar za 18 milijonov in sedaj bomo razvili inovativne zamisli, da bi to vrzel zapolnili. To bo tudi del eh, globalne strategije, ki jo bomo zasnovali ta strategija bo razvita z državami članicami in na ta način bomo skušali uh, zapolniti vrzel 18 milijonov. Ampak dejansko um, me inovativne zamisli na tem področju resno dajo z upanjem. Potem pa kar zadeva paljativno oskrbo. Tukaj uh, zauzemamo pristop življenjski vsakega razvoja oziroma življenjske poti, od maternice do groba. To pomeni, da lahko promovirate zdravje, preprečujete bolezni, zdravite, ko nekdo zboli, potem pa sledi temu rehabilitacija in na koncu je zadnji korak paljativna oskrba, kot pravite. Torej, celoten spektr mora biti upoštevati, ko govorimo o zdravstvenih storitvah in službah. Te bi morale zagotavljati vse te korake in zato tukaj zauzemamo življenjski cikl, ki vključuje vse te etape. Tako da naše stališče je pravzaprav posem skladno z vašim. Kar zadeva vire. Proračun SZO znaša 2,5 milijard letno oziroma 4,5 milijarde v dveh letih. Torej, če vzamemo 2,4 milijarde, Milijarda je to zelo malo. V nekaterih državah je to proračun ene same bolnišnice. Torej, viri sami, ki se izkoriščajo oziroma ki obstajajo znotraj SZO, niso res uh, velike. Če tudi se zahvaljujemo tistim, ki nas podpirajo. Hvaležni smo za um, radodarnost. Kolikor sredstev pa že imamo, jih je seveda treba uporabiti pametno in učinkovito. In naše vire uporabljamo na podlagi prioritet v naših najboljših močeh. Torej, glede na prioritete, to pomeni, da tukaj poštevamo tiste prioritete, ki uh, dosegajo boljše rezultate za ljudi, ki jim služimo. Naš pristop pri tem pa ostal enak. Zdaj pa smo začeli razvijati tudi sistem notranje evalvacije. Obenem pa bomo začeli tudi z zunanjo evalvacijo. S to kombinacijo bomo lahko lažje ugotovili, kako dosegamo cilje, in tudi kako pri tem izkoriščamo naše vire. In ta zunanja ocena nam bo pomagala videti tiste stvari, ki jih ne vidimo. Včasih, ko si v nekem sistemu, vidiš določene vidike, kaj drugega pa spregledaš, tako da bomo vsekakor to uporabili in katerekoli pomankljivosti bi bile opredeljene, jih bomo seveda z veseljem um, skušali odpraviti kar se tiče eh, mentalno zdravje eh, oziroma eh, duševno zdravje. Vsekakor, to vključuje tudi demenco. Zdaj pri neprenosljivih boleznih omejujemo, se veliko krat govorimo o raku, o diabetesu, o kroničnih pljučnih boleznih. To so bile glavne a, bolezni. Zdaj pa k tem dodajamo še duševno zdravje, torej zdra, a, bolezni srca, rak, pljučne bolezni, plus diabetes in potem še duševne bolezni kot pomembna prioriteta. Duševno zdravje. Eden od problemov številnih držav pri tem je ta, da službe niso. Um, zagotavljane povsod in vedno. Nudijo se le v bolnišnicah ali pa v specializiranih ustanovah. In pravzaprav veliko krat bolniki veljajo potem za kriminalce in to je seveda nevarno. Duševno zdravje je, oziroma duševne bolezni so kot vse druge bolezni. Nekoga pač mučijo težave z želodcem, druge pa mentalne, duševne bolezni. Tako pač je te enak, bolezni so enake vsem drugim in tako bi morali ravnati povsod, ampak nekatere družine celo svoje lastne otroke uh, obravnavajo kot kriminalce in stigma se začne v lastnem družinskem krogu. Torej vidimo stigmatizacijo v zdravstvenih ustanovah, vidimo pa tudi stigmatizacijo v družinah in v družbi. Tako da moramo se tega lotiti in prvi korak pri tem je večja ozaveščenost. Treba je to opredeliti kot zdravstveni problem, sočasno pa je to treba vključiti vse pore zdravstvenega sistema, tudi v primarno zdravstvo, tako da to ne bo veljalo za nek poseben problem, temveč bo izenačen z vsemi drugimi drugimi zdravstvenimi težavami, ki ga morajo potem obravnavati in podpirati vse um, ravni zdravstva, vključno s primarnim. Nihče ne sme biti zaradi tega obravnavan kot kriminalec. To so torej vidike, ki jih zdaj promoviramo in de, uh, demenca pri tem je. Tudi, seveda, pomembna. Tukaj je razsežnost zastrašujoča. Ljudje uh, z demenco so veliko krat deležni stigmatizacije znotraj lastnih družb ampak eh, tukaj eh, je razsežnost res velika in ko pravim duševno zdravje, to vključuje tudi demenco, gre za celovit pristop, vendar pa smo k njemu sedaj zavezani. V nekaterih državah vidimo, da se prevzema pomembna uh, vodilna vloga, nekatere te države so iz Evropske unije. In, um, državni sekretar oziroma generalni sekretar je tudi res predan uh, tej temi. SZO bo tukaj dejansko se močno borila in pri tem potrebujemo vašo podporo, kajti potrebujemo zagon, tako da iz tega nastane gibanje, ki bo okrepil ozaveščenost in ki bo uh, premaknil svet k ukrepanju. Gre za tihega ubijalca, za. Uh, bolezen, ki si zasluži več pozornosti. Kar zadeva virus HIV, eh, sredstva so bila na ustrezni ravni, čeprav zdaj upadajo. Kar zadeva HIV, lahko poročamo o splošnem napredku, ampak lahko vam povem tudi zgodbo. Veste, da je bilo smrtnih žrtev zaradi AIDS-a res veliko. Smrtnost je bila res visoka, zlasti v malih mestih, kjer vsak vsakogar pozna, lahko zlahka vidite, kako visoko je bilo število smrtnih žrtev zaradi AIDS-a. In številne uh, družine so izgubile upanje, so pravzaprav. Uh, propadle in to pomeni, da to pravzaprav tudi zamaje cele narode, kajti družine so temeli narodov in ko začnemo, ko smo začeli uh, širiti zdravljenje in preventivo in seveda tukaj obstaja uh, še vrzel, ampak 21 milijonov bolnikov se zdravi. In ko vidite, da se zdravljenje okrepi, to daje potem upanje družinam in to pomeni seveda v končni fazi potem tudi upanje za naroda in za države. In to je ena od dobrih praks z vidika globalne solidarnosti v boju proti bolezni in drugim boleznim, ki prizadenejo veliko število držav. Torej, moramo še naprej um, se boriti, dokler, dokler HIV in AIDS ne bosta več svetovna epidemija, hkrati pa se moramo še bolj osredotočiti na preventivo. V določenih državah uh, smo priča nekateri, uh, nekaterim uh, novim razsežnostim in tukaj moramo dejansko naš pristop bolj ciljno uh, usmeriti, da bomo tem, te bolezni naredili konec enkrat za vse. Zdaj pa pohabljanje genitali, to je seveda zdravstveni problem, ampak hkrati tudi vprašanje pravic. Kot ste prav povedali, veste, da se kužbe širijo zaradi slabe prakse. Pohabljanje genitali seveda vpliva na življenje deklice eh, do smrti, ampak lahko pa bi umrla tudi samo zaradi okužbe, ki, do katere bi prišlo pri pohabljanju. Proti temu se borimo, vendar pa moramo tukaj boj okrepiti e, in vsej škodi, ki jo to vrstno pohabljanje povzroča, je treba narediti konec. Tradicionalna medicina in pa kar zadeva izkušnje v Sahelu in pol mesec, tukaj imam res neposredne izkušnje celo sodeloval sem pri tem, ko smo skušali izboljšati ekologijo, torej stanje eh, eh, v določenih regijah. In videli smo, kako se je znova razvila vegetacija, eh, raven podtalnice se je dvignila, celotna celotna, celotno okolje se je izboljšalo in zaradi izboljšav v potalnici so lahko znova pravzaprav napeljali um, namakanje. To je pomenilo večjo produktivnost za kmete, torej izboljšave v okolju je, so potem privedle do višjega prihodka za kmete. To je tehnologija, ki, kot ste rekli, uh, uh, se pozna že več stoletij, vendar pa jo lahko še dan danes učinkovito uporabljamo. Vendar pa zato ni potrebno velikega, veliko denarja. Če so eh, kmeti v to prepričani, lahko eh, uporabijo delo svojih rok in eh, oni, njihova, njihovo delo je lahko vredno več milijonov dolarjev, ampak če bodo oni prepričani, bodo pripravljeni investirati svoje delo in čas v to številne tovrstne tehnologije ali pa zamisli oziroma prakse obstajajo, ki jih vsekakor lahko uporabimo v številnih situacijah še danes in to tudi koristi zdravstvenemu sektorju. Poleg tega, da preverjamo že obstoječe prakse in da preverjamo to, kaj bi lahko uporabili še danes, pa je treba vsekakor vlagati tudi v digitalno zdravje. Prihodnost zdravja bo vsekakor odvisna od digitalnega zdravja, pa nam je to všeč ali ne. Uh, Svetovna zdravstvena organizacija želi tukaj stopiti v prve bojne vrste, zato da bi res razumeli digitalno zdravje, da bi razumeli, kakšen vpliv bo imelo to na zdravje in kako bi lahko to izkoristili v prid človeštva. Torej, tehnologija, kakršna je digitalno zdravje, bo bistveno prispevala na splošno zdravje in na to moramo biti pripravljeni glede tradicionalne medicine se posem strinjam, tukaj ne moramo izbirati med enim ali drugim. Izkoristiti in uporabiti moramo nekaj, kar koristi osebi, pa naj si gre za tradicionalno ali pa sodobno medicino. Torej, tudi SZO se s tem strinja, uporabiti moramo za vso znanje, vso znanje, eh, vse vire in tehnologijo, ki jih imamo v naši družbi. To so bila vaša vprašanja, hvala lepa, res so bila pomembna vprašanja, vidim, da ste res zelo angažirani, kar me veseli. Najlepša hvala za to priložnost, za pogovor z vami. Thank you very much again. Uh... Še enkrat hvala lepa, gospod eh, Tedros, kolegice in kolegi. Sklenili smo, da bomo podpisali skupno izjavo, ki izraža podporo Evropskega parlamenta in priznanje te, te podpore eh, SZO-ju pri spodbujanju globalnega delovanja v prid zdravega življenja in zdravja za vse. Zato, gospod profesor te, dr. Tedros, vas vabim, da se mi pridružite, sem spodaj, da podpiševa eh, slovesno izjavo. in uh, po podpisu uh, skupne izjave bomo nazdravili z uh, čašo šampanca.